kar začeli. Gre za naslednji večletni finančni okvir, priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Beseda je vaša, gospod Marinesku. Verjetno ste že prebrali mnenje Mislim, mm, da smo zelo dobro pripravili kompromise. Dobil sem že potrdilo, da bo večina podprla kompromise. Seveda zahtevamo večji proračun, podpiramo CEF vendar pa prosimo, da ga posodobimo zato, da lahko ta dosje zapremo do volitev. Proračun mora doseči vsaj raven izpred štirih let, kot veste, so ga želeli skršiti za 27 odstotkov. Vse to je zapisano v mnenju, Želim pa povedati, da predlagamo širši cev tudi za ceste. Videli smo namreč, da je pomembno, da dosežemo koordinacijo generalne elektorata MUV za deseti koridor. Potrebujemo več koordinacije ali vsaj koordinacijo, kaj ti sedaj se mi zdi, da je sploh ni v direktoratu MUV glede vseh sredstev. Imamo več sredstev za transport in zato potrebujemo tudi več koordinacije na tem področju, zato da lahko zaključimo koridore. Potrebujemo sinergije z nacionalnimi parlamenti zaradi istega razloga. za to, da se trudimo vsi v isto smer. Finančni instrumenti na področju sinergije bi morali služiti temu, da lahko te inštrumente porabimo. Hvala, gospod Barinesko. Sedaj pa poročevalec v senci, gospod Ertu. Lep pozdrav. Um, Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi, v imenu gospoda Kaputa ker danes ne more biti prisoten, bi rad spregovoril na vam mnenju. Nimam, imenu nimamo veliko pripomp. Najlepša hvala za kompromise, najlepša hvala gospodu Marineskuju za pravljeno delo. Vključil je večino naših eh, želja v mnenje, ko gre za povezljivost in eh, za odpravo za Maško. Najlepša hvala gospod Manesku. Uh, uh, hvala, gospod Zira. Like... Najlepša hvala, Karima. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Marinesku za opravljeno pomnenje. Naj povem, zakaj EKR podpira večino kompromisov. Financiranje je treba povečati v naslednjem večletnem finančnem okviru, kot smo že slišali. Ta sredstva ne more nadomestiti subvencij zaradi več razlegov, razlogov veliko vrst prometa, prometnih sredstev je bolj privlačnih, odvisno seveda od gostote poseljenosti v določenih državah in njihovih standardi. Če ljudje ne bodo porabili subvencij, bomo na slabšem grede povezanosti. Projekte na področju prometa in infrastrukture je zelo pomembno za kohezijo. Treba je tudi zmanjšati razlike med različnimi regijami na tem področju. Odpraviti pa je treba tudi gospodarske in socialne razlike. Ne podpiramo pa kompromisa glede zmanjšanja hrupa na področju železnic, istočasno ne podpiramo posebnih linij za turiste. Gospod Telička, prosim. Uh, good morning, well, everyone, thank... Lepo pozdravljeni, najlepša hvala gospodu Marineskoju. To z veseljem storim, čeprav so se mu že vsi zahvalili. Gospod Marinesko me sedaj moti, ravno kar sem se mu zahvalil, gre za pravo vzajemnost. imamo veliko dobrih kompromisnih predlogov sprememb. Mislimo, da gre za pravi strateški upogled v prihodnost, kar ravno sedaj potrebujemo za obdobje po letu 2020. Mislim, da smo dosegli dobro ravnovesje tudi glede inovacij. Omenili ste najbolj uspešne finančne inštrumente, ne samo na področju prometa, ampak tudi drugot. To je največji uspeh na finančnem področju. Gre za pravo orodje sprejeman politik. Ne bom se ponavljal in zato lahko samo dodam, da lahko brez zadržkov priporočim, da podpremo kompromisne predloge spremembe. Ja, Hvala, gospod Telička. Predem bom dala besedo kolegu Vasekutu, bi rada pozdravila goste gospoda Nilsna. Prihajajo iz Univerze v Göteborgu. Dobrodošli. V našem odboru ste mladi in dinamični, slišali boste veliko lepih stvari danes in upam, da boste s tem odkrili nekaj novega za vašo prihodnost. Dobrodošli v našem odboru. Dobro, gremo naprej glede proračuna. Tokrat dobi besedo kolega Poseko. Najlepša hvala, gospa predsednica, in pozdravljam tukaj goste iz Göteborga. Se opravičujem, da tukaj ne gre za najbolj vročo razpravo. Kaj ti začel, bom zahvalo gospodu Marineski, pripravljalcu mnenje sedaj. Je postal že prav nervozen, ker se mu vsi zahvaljujejo. Še vedno imate uro. Imamo dobre kompromise. veliko naših želja ste vključili tudi skupine zelenih glede inovacij, zelenitve in tako dalje. Mislim, da skupaj dobimo zelo uravnovežen pogled, uravnovežen pogled našega odbora na večletni finančni okvir. Tudi zeleni smo zelo zadovoljni z rezultatom in eh, bomo podprli kompromise Glasovali bomo drugače samo pri posebni infrastrukturi Eurovela. Najlepša hvala in odlično opravljeno delo. Merci, monsieur Ekut. Hvala, Ekut. Gospod Lundgren. C'était vous la parole. Prosim. Tak se mekje med eh, <clears throat> lite framtidsblik. Najlepša hvala. Kmalo nas bo zapustila ena država članica in videli bomo, kje bodo rezi v proračunu. Vidimo tudi, da si želimo dovolj sredstev in verjetno bo prišlo tudi do izgube prihodkov, ko nas bo Velika Britanija zapustila. La parole est à vous. Hvala, kolega Van Intelberg. Najlepša hvala. Strinjam se z vsemi kompromisi in čestitam poročevalcu, kar je verjetno malce dolgočasno. Strinjam se z gospodom Lundgrenom. Miram, mislim, da moramo biti realistični. Glede kompromisa številka 5, nimam nobenih težav glede izjave da želimo povečati proračun namenjen za kohezijo, kohezijsko politiko in prometno infrastrukturo. Verjetno bo prišlo do 15 odstotnega krčenja proračuna za kohezijsko politiko. Zato moramo bolj smotrno porabiti sredstva, zato da dosežemo naše cilje znotraj kohezijske politike. Transport pa je zelo pomembno področje, kot to piše v kompromisu. Če je interpretacija takšna, potem sprejemam ta kompromis številka pet, vendar pa moramo finančni inženiring izvajati znotraj možnosti, znotraj možnosti tudi transportne politike, ne samo, da zaprosimo za več sredstev, kajti verjetno jih bo manj. Naš izziv je, da storimo in dosežemo več z manj sredstvi, da smo bolj usmereni v rezultate da smo bolj usmireni v vireve kohezijske politike, ne pa samo, da zahtevamo več sredstev, kajti to ni realistično. Zato, da dosežemo ta cilj, sem pripravljen tudi koordinator odbora regi, da mislimo v to smer, kaj te kohezijska politika služi tudi ciljem na področju transporta. In še za konec, ko govorimo o agencijah in o širjenju njihovih pristojnosti, zgled za to je pregled osnovne uredbe EASE, e, na tem področju se dolujeva z Maninjeskujem, zato je tudi prav, da pomislimo o preporazdelitvi sredstev za agencije kot EASA. Zato se moramo potruditi, da resnično odejanemo naše cilje. Hvala. Sedaj pa Izabela De Monte. Grazie, presidente, intervengo. Najlepša hvala. Gospa predsednica, če moramo govoriti o turizmu, je pomembno, da povemo, da naš odbor mora podpirati turizem ta sektor je tretji najpomembnejši v Evropi, istočasno pa je edini, ki je preživel krizne čase v zadnjih desetih letih. Gre za zelo pomemben sektor, to pomeni namreč, da vlagamo v prihodnost, v ustvarjanje delovnih mest, v podjetništvo in v trajnost. Istočasno pa imamo možnost, da razvijamo naše možnosti v obrobnih panogah. Ni prav, da vlagamo samo v najbolj razvite regije in v mesta. Treba je pogledati tudi, kako lahko razvijamo eh, druge sektore. Gre namreč za našo prihodnost. Hvala, gospod Grepin, želite besedo? Ne ampak eh, imate tam samo svoj kartonček z imenom. To ste želeli pokazati. Dobro. Sedaj pa Evropska komisija. Gospod Olivier Sila, vi dobite besedo. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljamo mnenje in vse predloge, spremem še posebej tiste, ki so zelo pomembni za doseganje ciljev transportne politike ko gre naprimer za zaključevanje transportne mreže čezmejne infrastrukture in da prispevamo k dekarbonizaciji in digitalizaciji transporta. Verjetno razumete, da sedaj v tem trenutku še ne moremo dati našega mnenja glede vseh prioritet in ciljev znotraj večletnega finančnega okvira. Vendar pa nasplošno pozdravljamo poročilo. Hvala. Kolega Marinescu, prosim, če lahko zaključite to razpravo. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem kolegom za prijazne besede. Glede večjega proračuna. Jasno je, da moramo to zahtevati, to je popolnoma normalno. Istočasno pa moramo predlagati ukrepe, s katerimi bi uvedli več učinkovitosti, tudi to je jasno. Zakaj imamo predlog za več sredstev kohezijske politike. Sam podpiram kohezijsko politiko, vendar pa je treba upoštevati, da v tem trenutku v kohezijski politiki obstaja ogromno projektov z, na področju infrastrukture. Imamo nekaj zelo obširnih projektov, kot je gradne avtocest in železnic. Zato mislim, da je dobro, da, se, da delamo koordinirano in da zaključimo koridorje infrastrukture. Če ne, če pogledate zemljevid, vidite, da smo nekje zaključili gradnjo um, na delu koridorja, drugi, drug del in to ni dobro. Imeli bomo zelo pomembno razpravo glede proračuna. Treba je pokriti lukno zaradi Brexita, zaradi potreb na področju varnosti, obrambe in migracij. Istočasno pa obstajajo govorice, da bodo nekatere države članice predlagale proračun vsaj na isti ravni, kot ga imamo tokrat. Zato je prav, da dobimo dovolj obsežen proračun, zato da lahko izvajamo naše delo. Hvala, kolega Marinisko. Naj spomnim, da bo glasovanje potekalo jutri do polno ob devetih. Sedaj pa gremo na naslednjo točko in sicer pospeševanje inovacij za čisto energijo, to je mnenje za odbor ITRE. Poročevalka pa je kolegica Izabela De Monte. Gospa poročevalka, vi dobite besedo. Grazie, predsedente. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb. Še posebej bi se rada zahvalila pripravljalcem mnenja v Senci, ki so zelo konstruktivno sodelovali. Dobili smo zelo dobra besedila pre, za predloge sprememb, s katerimi smo želeli, kolikor je le mogoče, vključiti vse želje. Imamo osem predlogov sprememb. Gre za tehnične popravke, še posebej, ko gre za obnovljive vire energije. Videli pa smo veliko predlogov sprememb glede električne energije, vodikove energije in pa infrastruktur za energijo. Zato smo morali spremeniti nekaj delov. Govorili smo o malih in srednjih podjetjih, o zagonskih podjetjih in za to pa potrebujemo dovolj sredstev investicijskih sredstev, ki bi jih lahko uložili v obnovljive vire energije. Za podlago smo vzeli vprašanja, ki jih je treba rešiti na področju transporta, zmanjšati energetsko porabo in pa to, da je promet največji vir onesnaženosti v Evropski uniji. Treba je tudi upoštevati pariški sporazum in določiti načrt za skladiščenje in pa za načrtovanje uporabe obnovljivih virov energije. Veliko naših predlogov je povezanih s tem, in specifičnimi željami, kot je električna energija, eh, vodikova energija, eh, vetrna energija in to je vse. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Hvala, takoj bom odprla razpravo. Kolega Van de Komp. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Imam to čast, da nadomeščam kolego Didrika Kluneja, ki še potuje iz eh, države članice Irske na celino in očitno je to danes zelo pomembna tema, namreč celina za otoke okrog nas. Na prvi vrsti želim uh, izraziti uh, Eh, komplimente gospe Del Monti eh, za dobro sodelovanje. Gospa Kljune in z njo ELS menimo, da je bilo pri tem mnenju najdeno ravnotežje med tem, da je treba spremeniti prometni sektor, postati mora čistejši, tudi energetika mora postati čistejša In ko sem eh, bil član nizozemskega parlamenta, sem to vedno videl kot grožnjo industriji, ampak v Evropi sem se naučil, da to predstavlja pravzaprav eh, možnost oziroma priložnost panogi. Nikar se ne postite motiti. Vesel sem, da se je uh, gospod Marinesku um, se smejal, kaj ti zdaj sem jaz tisti, ki bom tukaj podiral rekorde za čestitkami. Ampak, eh, torej, mnenje je, da je gospa De Monti našla neko ravnotežje med eh, nujnim in med inovacijami. In morda lahko tukaj gremo še korak dlje, tako da bi tudi celotno dobrobit evropskega državljana na ta način podprli. Uh, Tretji element te celote je digitalizacija. Imamo torej potrebo, prenovitev, inovacije in priložnosti in kot tretji element imamo tukaj digitalizacijo. Ta kombinacija teh treh elementov je prav tisto, kar krepi to poročilo. V imenu gospe de eh, Klune želim gospe de Monti pri jutrišnjem glasovanju veliko uspeha in vsekakor bomo predloge spremem podprli. Hvala. Hvala lepa. Kolega van de Komp, kolega Žanijski. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych tak... Najlepša hvala, gospa predsednica. Vem, da ni bilo lahko pripraviti vse predloge sprememb, inovacije na področju transporta je zelo zahteven izziv. Gre za tehnična vprašanja. Transportni sektor ima velik potencial za povečanje energetske učinkovitosti in za zmanjšanje emisij. Vendar pa ne smemo misliti, da bi doseganje ciljev na področju avtomobilskega sektorja stvari še zakompliciralo in eh, da bi s tem eh, zmanjšali konkurenčnost evropskih proizvodov na globalnih trgov, trgih. Globalni trgi so namreč zelo zapleteni. Medsebojna povezanost med tehnologijami, inovacijami in transportom, raziskavami in energijo je vse to je odvisno od predvedljivosti in gotovosti kar pa zahteva dolgoročno politično vizijo, ciljno usmerjenih spobud in kapital. Veliko tega se namreč odvija v zelo odprtem podjetniškem ozračju. Komisija mora koordinirati raziskovalne programe in energetske programe na državni ravni, zato da ne bomo zapravljali omejene vire, ki so zelo potrebni za raziskave in razvoj. Spremembe na področju transporta bodo prinesle bolj energetsko učinkovite tehnologije, ki bodo bolj usmerjene v potrošnike in kjer bomo uvedli več digitaliziranih sistemov. Pri raziskavah in ciljih je pomembno, da ohranimo tehnološko neutralnost. Nemogoče je v tem trenutku ugotoviti, v katero smer bo šel razvoj. Čakamo namreč na nove tehnologije, možnosti za skladiščenje energije in eh, nove akumulatore in baterije, zaradi tega, ker vemo, da sedaj tehnologija ne zmore rešiti vseh izzivov. Hvala, drage kolege, zdaj pa gospod Telička. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Govoril bom v imenu kolega Rada, zaradi tega, ker ni mogel priti rad, bi se zahvalil gospe De Monte za dobro pripravljeno in uravnovešeno mnenje. Cenim tudi visoko stopnjo sodelovanja s pripravljalci v senci. Mnenje odraža potrebe in zahteve po zmanjšanju razlik in po izboljšavi sodelovanja med urbanimi regijami in podeželjem, med bolj razvitimi regijami in manj razvitimi regijami še posebej kar zadeva kakovost infrastrukture. Podpiramo cilje komisije glede tega, da moramo predvsem spodbujati projekte za energetsko učinkovitost, dati finančno podporo malim podjetjem in tudi turističnemu sektorju, ki ste ga povdarili ne samo v tem mnenju, ampak tudi v prejšnjih razpravah. Treba se zredotočiti na čiste projekte, na električna vozila, na sončno energijo, na veterno energijo. Tehnološka neutralnost je ravno tako zelo pomembna. Naj zaključim s tem, da povem, da bo Alde podprl vse kompromisne predloge sprememb, ker gre za zelo uravnoteženo mnenje. Istočasno pa cenimo, da ste v mnenje vključili vse naše predloge sprememb. Najlepša hvala. Hvala, gospod Delička. Sedaj pa kolega Lunde. Eh, tak se mi je, fru Udfarande. Okay, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala gospe De Monte, vsem pripravljalcem v Senci za dobro sodelovanje. Predlogi sprememb vsebujejo vse naše predloge sprememb, zato smo zelo zadovoljni z mnenjem. Če želimo zaustaviti podnebne spremembe, potrebujemo nove tehnologije, potrebujemo ukrepe za zmanjšanje emisij in uporabiti vse spremembe za zelene spremembe in okolju prijazne ukrepe. Treba je poiskati inovativne in trajnostne rešitve in inovacije povsod po Evropi, zato da bi dosegli cilje pariškega sporazuma. tem bomo dosegli tudi večjo konkurenčnost podjetij za to, da bodo podjetja vodilna v novem gospodarstvu. Hvala, kolega Delunde. Gospod Lundgren, želite besedo? Ja, prosim. Tak smekje, ja to vat. Eh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospe Demonte za mnenje. Jasno je, da potrebujemo spremembe in že nekaj let delamo, da bi to dosegli, naprimer za zmanjšanje emisij tovornih vozil. In dosegli smo že veliko izboljšav glede tovornih vozil. V, na švedskem že imamo elektrifikacijo avtocest. To smo že probali na delu avtoceste. Mislim, da je potrebno tudi, da moramo storiti dosti več na področju energetske učinkovitosti. Ravno tako nismo še dosegli dovolj učinkovitosti pri prevozu blaga. Samo polovica prostora tovornih vozil se v resnici uporabi, zato potrebujemo več koordinacije, da bi lahko zapolnili tovorna vozila in s tem tudi zmanjšali emisije. Najlepša hvala, gospode Monte, še enkrat. Hvala. Gospod Lundran, kolegica Rapini. Zumaj sparte mult. Um, avrut uh, s... Najlepša hvala. Zaprosila sem za besedo, zaradi tega, ker menim, da je to mnenje zelo pomembno. Rada bi čestitala Izabel in eh, vsem ostalim, ki so vložili predloge spremen. Tudi sama menim, da je treba spodbuditi inovacije na področju čistih energij. tudi transport ima tukaj svoj delež, predstavlja približno 40 odstotkov porabe energije in zato moramo zmanjšati vpliv tega sektorja na okolje. Za inovacijo pa, inovacije pa potrebujemo sredstva. Treba je harmonizirati to področje v državah članicah. Tudi lokalne oblasti lahko odigrajo tukaj pomembno vlogo mestni promet in tudi javni promet so odgovorni za onesnaženost zraka v državah članica. In zato se moramo osredotočiti predvsem na to. To je dober zgled za vse državljane. Če bi lokalne oblasti stavile na čiste energije. Z vsemi sredstvi, s čistilnimi vozili, s javnim prevozom in tako dalje. Potruditi se moramo, da dosežemo naš cilj. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Grapini. Sedaj pa gledam Evropsko komisijo in besedo bom dala kolegu Zubiju, ki pa ste. Ki pa ste? A, to je gospa. Prosim. Kakšno vaše mnenje o tem poročilu? Dobite besedo. Thank you, madam chair. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Komisija se zahvaljuje odboru za vse predloge. Te predloge pozdravljamo. So namreč v skladu z našimi predlogi na področju komunikacij in transporta in raziskav in inovacij. To, kar predlagate, prispevajo k našemu trudu za to, da na področju transporta, raziskav in inovacij prispevamo k posodabljanju transportnega sektorja in k doseganju ciljev na področju čistega in integriranega transporta. Najlepša hvala za vaše predloge še enkrat. Hvala lepa, kolegica De Monte. Sedaj pa vi. Za zaključek te razprave. Kolegi, la komisione per gli interventi, credo che sia molto importante. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so spregovorili, seveda tudi komisiji. Mislim, da lahko na ta način damo zelo močen signal to mnenje bo sedaj predano odboru za industrijo in energetiko in mislim, da je zelo pomembno, da dosežemo v našem odboru trden konsens, tako da zarišemo prihodnjo smer potovanja, ko govorimo o trajnostni rabi razpoložljivih sredstev. Vsekakor eh, je bilo težko eh, uravnotežiti različna stališča v našem odboru, ampak kot smo slišali danes, je to mogoče doseči. In kot so rekli že kolegi, zdaj nimamo več eh, neposrednega nasprotovanja eh, okoljevarstva in, eh, in um, inovatorjev. V zadnjih letih smo videli ogromno inovacij, ki ustvarjajo tudi številne nove priložnosti, ne le z vidika premo, prem, prometa, temveč tudi z vidika drugih oblik alternativnih goriv. Tako da upam, da bomo jutri lahko čim širše podprli ta osnutek. Mislim pa, da so obeti dobri. Hvala, De Monte. Ne spomnim, da bo jutri glasovanje potekalo ob 9. uri. Sedaj pa bom prekinila to zasedanje, da bi potem začeli z drugo razpravo. Vsi čakamo na to. In sicer se bomo pogovarjali o povezavi med Brexitom in kako to vpliva na kupenski promet tudi eh, o povezavi med Brexitom in letalskim sektorjem smo se že pogovarjali. Hvala vsem, ker boste tu. Nadaljujemo pa ob desetih. Torej imate 15 minut odmora, ampak ob desetih morate biti v dvorani. Tako, hvala lepa. Dragi kolegi, začeli bomo s to obravnavo. Naš odbor danes organizira javno razpravo o plivu Brexita na kopenski promet. Cilj te razprave je poslušati predstavnike na visoki ravni iz sektorja cestnega prometa in železniškega prometa povezavi z Brexitom, zato da bi bolje razumeli in da bi skušali, če se le da, predvideti morebitna tveganja zaradi odhoda Združnega kraljestva. Kako bo to vplivalo na dejavnosti v tem sektorju? Radi bi tudi vedeli, kako bodo podjetja iz teh sektorjev prometa predvidela spremembe povezane z Brexitom in potem tudi, kakšne so posledice odhoda Združenega kraljestva za njihove dejavnosti, zlasti, ko gre za promet in povezave med Združenim kraljestvom in Jersko. Zelo se zanimamo tudi za to, kaj bi radi različni akteri iz tega sektorja radi dobili od pogaje, pogajanj in pogajalcev Evropske unije in Združenega kraljestva. Ta razprava je razdeljena na dva velika dela. Na začetku bomo poslušali predstavnike treh združen cestnega prometa, potem pa bo drugi del posvečen razpravi s predstavniki železniškega sektorja. Vsak panel bo potem povezan tudi z razpravo, kjer bomo slišali tudi vprašanje za naše goste in člane. Pozdravljam vse govorce. Prosim, da nakratko predstavite vašo temo. Začeli bomo s prvim panelom, s prvimi gosti glede cestnega prometa. Veliko čast mi je, ker lahko tu pozdravim kolegico Verono Murphy. Ste predsednik, predsednica Irskega združenja za cestni promet. Potem je z nami tudi kolega Hokam, ki je namestnik izvršnega direktorja za združenje za tovorni promet. In z nami tudi Daniel Kern, ki je menedžer za zadeve za trgovinsko politiko iz Iro. Dobrodošli v odboru. Začeli bomo s cestnim prometom. Ampak kakšne so pa pravila igre? Vsakdo ima sedem minut, potem pa bomo šli na razpravo s poslanci. Potem pa boste lahko tudi odgovarjali na vprašanje. Začeli bomo z vami, kolegica Murphy. Prosim. Sedem minut imate. Good morning. My name is Verona Murphy. Dober dan, sem Verona Murphy. Ko sem bila 19 uh, eh, let stara, sem začela voziti uh, eh, tovornjak. Pri 21. Eh, letu sem sama ustanovila svoje podjetje in s tem sem prišla v Italijo. To je bilo pred 25 leti in odtlej je prišlo do veliko sprememb, ampak kljub temu še vedno pot, uh, potujem iz Irske v Italijo za iste stranke. Um, imamo 64 tovornjakov tovornjakov in malo oziroma srednje podjetje ima od 60 do 500 tovornjakov. Tako da predstavljam to skupino prevoznikov. Kot gotovo veste, smo pravkar išli iz najhujše recesije v zgodovini in pred vrati nas čaka Brexit. Irska je edina država članica EU, ki deli kopensko mejo z Združenim kraljestvom, pa tudi kopensko mejo za Severno Irsko, kar pomeni, da bo Irska otok na otoku, ko bo, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Hud, eh, potencialno hud učinek izstopa Združenega kraljestva na prometni. Um, eh, sektor uh, ni mogoče oceniti. Ogromno uh, Eh, podpore ima ta sektor. 5000 eh, delovnih mest, kar predstavlja 2,5 odstotka skupnih zaposlitev irskega gospodarstva. Večina naših članov eh, živi na podeželju, kaj, ta, to so torej pode, delovna mesta na podeželju. Torej prispevamo k socialnemu vidiku, hkrati pa skrbimo, da se bistveno blago za, do, za, stru, za stranke uh, Eh, zagotovi. 60 odstotkov tovornjakov prenaša domače irske eh, izdelke. To je torej kri in eh, bistven prispevek k življenju na irskem. Eh, ogromno prometa poteka med Irsko in Združenim kraljestvom. Več kot 80 odstotkov cestnega prometa potuje preko Združenega kraljestva. Učinki Brexita se, se že čutijo. Naši člani eh, so ogroženi eh, in ne vedo, ali bodo preživeli zaradi negotovosti, ki je povezana z Brexitom, zaradi šipke valute pa tudi nepripravljenosti posojilodajalcev. V primeru brexita obstaja možnost, da bo med Severno Irsko in Irsko, pa tudi med Irsko in Združenim kraljestvom trša meja. To pomeni, da bodo carinski postopki uh, daljši in dražji. Tovornjaki bodo morda znova morali izpolnjevati dokumentacijo, s kakršno smo morali imeti opravka pred letom 1993, ko se je odprl notranji trg. Prav tako bo treba zaprositi za če, eh, prestop, eh, prestop čez meje. To bo pomenilo dolgotrajne in eh, drage postopke. Naši operaterji ne bodo nujno mogli prenesti teh stroškov na lasne potrošnike, kar bi povečalo više stroške za potrošnike in tudi nižjo dobrobit za potrošnike. Absorbiranje teh stroškov pa bi pomenilo še manjše marže, kar bi pomenilo zaprtje več prevoznikov. Zato mora obstajati podporna infrastruktura, ki bo omogočala hitro prevoznikov premikanje, ustrezno parkiranje in tudi eh, ustrezno carinjanje. Tehnologija bi morala omogočiti celotno digitalizirane in brezpapirne carinske postopke. Za ustrezno načrtovanje je bistvenega pomena, da prevozniki so vključeni v pogaja, pogajanja. Prav tako je bistveno, da se ta panoga informira tako, da bodo lahko operateri načrtovali za prihodnost, ne pa da se zgolj eh, pripravljajo na to, da se bodo morali spustiti po um, po robu. Toliko malo je vedeti uh, zdaj o brexitu, ampak Evropska unija mora vedeti, da ne glede na to, kakšen bo izid, je treba Irsko zaščititi. In uh, vsi ukrepi, ki bodo vplivali na Irsko, morajo biti uh, skrbno preučeni v kontekstu brexita. Naprimer, uvedba svežne mobilnosti bo temeljno spremenila delovanje naših prevoznikov v Evropski uniji. Uh, nabor ukrepov je bil zasnovan na podlagi statusa quo brez upoštevanja brexita. Težko predvidimo, kako bi tako celovit svežen lahko stekel, preden vemo celotne uh, očinke izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije, še zlasti na Irsko. Uh, Irska potrebuje Evropsko unijo. Evropska unija je mora stati ob strani in ji pomagati, da bi bil uh, pretres čim manjši in da bi tudi uh, prihodki bili čim manj zmanjšani. Uvedba svežnja mobilnosti bo povzročila prav nasprotno in bo privedla do uh, morebitnega popolnega uh, viharja. Uh, irski prevozniki in zaposleni so že neproporcionalno prizadeti zaradi direktive o delovnem času in o ostalih zakonodaji, ki je bila zasnovana z vidika celine. Že zdaj imamo zelo zapletene in toge režime, ki niso. Um, primerne za države, kot je Irska, ki morajo po morju potovati na celino Irska tovorna panoga je v prvi liniji gospodarskih odnosov med Združenim kraljestvom in Irsko in je prav tako bistvenega pomena za poslovanje med Irsko in eh, kontinentalno Evropo. Oblikovalci politiki morajo poskrbeti, da bo ta panoga v čim večji meri lahko zaščitena. To pa lahko dosežemo le tako, da damo zavezo, da bo naša panoga imela določeno gotovost v novem uh, okolju delovanja in da se vsaj 36 mesecev ne bo um, nalagalo novih stroškov in novih pristojbin. Uh, to je čas, ki bo zelo pomemben prihodni čas za irske prevoznike. Če sedaj gledam, kakšna je predlagana časovnica za uvedbo svežnja o mobilnosti, vidim, da učinek na Irsko zaradi brexita ni bil upoštevan. Irska je predana članica Združen, eh, Evropske unije. Eh, zaposlujem evropske državljane in zato vas pozivam kot evropske zakonodajalce, da priznate realnost brexita, še zlasti, ko govorite o predlaganem svežnem mobilnosti. Ne smete dopustiti, da bi Irska postala pozabljena dežela na daljni obali Britanije. Merci beaucoup hvala lepa za to prvo predstavitev. To so bile res zelo odločne besede. Lahko rečemo, to je bilo zelo jasno, sporočilo je bilo zelo jasno, ampak mislim, da ste nas poklicali kot govornosti in to je bilo res zelo pomembno. Sedaj pa kolega Hokman. Sedem minut dobite. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala tudi, da ste me povabili. Sem James Hookham, sem uh, namestnik predsednika uh, Združenja pr, uh, prevoznikov. Imamo skoraj 17 uh, tisoč članov, ki prevažajo blago ne le po cesti, temveč tudi po železnicah, morju in zraku. Uh, FTA, torej naša organizacija je vključena na evropski in globalni ravni, imamo tudi sestrsko organizacijo na Irskem, prav tako smo ustanovitelji globalnega foruma prevoznikov ter drugih različnih platform, ki jih lahko vidite na prosovnici. To je zelo pomembno, kaj ti britanski proizvajalci so zelo zaskrbljeni zaradi verige prevoza. Obso, obseg trgovine je ogromen. To, kar želimo izpostaviti, pa je, da bo z brexitom prišlo do novih meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo 27 držav članic. To pomeni nove eh, kontrole, nove zahteve na mejah in to lahko pomeni oviro uh, eh, tako za britanska kot evropska podjetja, ki bodo še naprej trgovala z Združenim kraljestvom. Obseg te trgovine je dejansko ogromen ogromen in pomembno je, da vsi deležniki razumejo, o čem govorimo. Obseg trgovine med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo predstavlja osemkratni obseg trgovine, ki je bil trenutno dogovorjen med EU in Kanado. Uh, 185 tisoč podjetij bo moralo oddajati carinske deklaracije in opravljati mejne preglede po brexitu in to prvič v Združenem kraljestvu. In 80 odstotkov vozil, ki prečkajo uh, Britanski kanal med uh, Francijo in Anglijo, uh, so vozila, ki so registrirana v 27 državah EU želim povedati, da to ni problem zgolj za Združeno kraljestvo in da to ni zgolj tveganje za Združeno kraljestvo, temveč bi to moralo zanimati vse vlade in vse države članice. Kaj želim danes izpostaviti? To, da so tukaj trije dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost nadaljnega trgovanja med Združenim kraljestvom in EU. Seveda bodo po brexitu nastale meje in te bodo vplivali tudi na zahteve, ki veljajo za prevoženo blago. Ampak kot smo že slišali, obstajajo pomembna tveganja, tveganja glede eh, razpoložljivih kvot, dovoljen za vozila, da prečkajo meje in prav tako obstajajo tudi določene vprašanja, ki jih je treba razjasniti z vidika pripravljanja Eh, priznavanja, usposobljenosti voznikov. To so tri ključna področja in dejansko nujno potrebujemo pojasnila od njih, ne le strani britanske vlade, temveč tudi strani evropskih vlad. In kot ste pravkar slišali, se zelo intenzivno eh, osredotočamo na povezave med, med eh, Združenim kraljestvom in Republiko Irsko. Novi, novi meni pregledi bodo ustvarjali nov čas obdelave, zaradi tega bo prišlo do zamud, do um, zastojev, ki si jih želimo seveda čim večji meri izogniti. Uh, problem pa je, da fizičnega prostora ni na teh uh, pristaniščih za Roro, bodi si v Angliji, ne na kontinentalni uh, obali ali pa na Irskem. Zaradi tega bo prišlo do. Um, zasičenja do zastojev na teh območjih. V pristanišču v Dovru so nedavno ocenili, da, za, da bi dodatna, vsaki dodatni dve minuti zamude v obdelavi eh, privedli do 27 eh, km dolge eh, ga zastoja in lahko si predstavljate enake učinke tudi v Kaleju in tudi v drugih britanskih obaljnih irskih in a, evropskih pristaniščih. To je torej izziv za vse nas, še zlasti pa seveda za vlade Francije, Belgije, Španije in tudi Irske. Novi carinski sistemi bodo potrebni, treba bo spostaviti nove zahteve po dokumentaciji. Že poslušamo, da se uh, rekrutira novo osebje za izvrševanje, ti bodo potrebovali nove prostore, tudi novo usposabljanje 300 milijonov dodatnih deklaracij bo torej predloženih vsako leto. Trenutno pa jih eh, britanski carinski organi sprocesirajo 90 milijonov. Skratka, tukaj bo dejansko prišlo do multiplikacije izzivov. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je, da je treba zagotoviti kontinuiteto pri prehodu vozil evropska oziroma britanska vlada je nam, eh, dal, eh, objavila nameno, da bo izstopila iz carinske unije, kar pomeni, da bo to pomenilo tudi spremembo pri eh, licencah skupnosti. To pomeni, da ne bo prostega pretoka tovornjakov in eh, Svetovna trgovinska organizacija ima določene rezervne opcije, vendar pa tukaj ni neke default eh, variante za ureditev prečkanja tovornjakov čez mejo. ECM, um, CMT, e ki je bil spostavljen 1993. leta, ni več uh, uh, ustrezen, kajti uh, predvidene fote, kvote ustrezajo zgolj petim odstotkom trenutnega prometa. Vidimo, uh, kakšne so vrste v, v, v Dovru in v uh, Kaleju eh, zaradi velike trgovine, ampak vsekakor se bo treba tukaj odzvati na vse učinkovitosti, ki jih je ustvarjal notranji trg. Ampak vse države članice se morajo sedaj odzvati na postopne spremembe, ki so pred nami. In pomembno je, da je to pripoznano kot problem in tveganje za obe strani, ne le za britanski problem. Podobni uh, položaj uh, velja tudi za železniški promet. Uh, Eh, gotovo bodo v naslednjem delu konference eh, govorniki več govorili o tem, ampak pomembno je, da, da veste, da potrebujemo reciprocne eh, ukrepe tako za pretok blaga, kot tudi za usposobljenost voznikov. Naj povem, kaj so ključne teme, ki jih želim vtisniti v, v spomin. Vsekakor moramo sprejeti, da bo treba predlagati carinske deklaracije, potrebni bodo Eh, potrebna bodo preverjanja skladnosti, tukaj morajo ukrepati vsi, ne le britanska vlada in pričakujem, pričakujem da bodo tudi eh, vladne agencije potrebovale nek prehodni čas, da se prilagodijo novim razmeram, tako kot tudi panoga. Seveda moramo poenostaviti postopke in jih avtomatizirati na dolgi rok, vendar bo to nekaj, kar bomo naredili v prihodnje. Na prvi vrsti pa moramo poskrbeti, da bodo tovornjaki še vedno lahko prejeli prečkali meje in da bodo uh, usposobljenosti in certifikati vzajemno priznani. To je ključnega pomena tako za Britanijo kot za ostale države članice Evropske unije. Hvala lepa za vaše besede. Seveda smo slišali tudi nekatere številke in vrtoglave podatke. Ja, res je. Gremo naprej. Na vrsti je gospod Kern. Imate sedem minut, prosim. Madame la présidente, merci beaucoup pour la parole. Gospa predsednica, hvala za besedo, hvala za vabilo. Sem Daniel Kern, delujem pri IRU. To je svetovna prometna organizacija in kot lahko razberete z tega zemljevida na prosojnici, obstajajo države, ki so obarvane s temno modro. To so danes eh, države z aktivnim članstvom. Po drugi svetovni vojni smo mi postali mednarodna organizacija z močnim otisom v Zahodnji Evropi. To lahko vidite tudi eh, z označenimi violičnimi državami na tem zemljevidu mobilnost v Evropi. Gre za številke Eurostata. Mislim, da so zelo pomembne, kaj ti kažejo na pomen panoge. Ne le cestni promet, ampak promet v celoti. Govorimo o 11 milijonih delovnih mest in kot lahko razberete iz teh številk, vidite, kakšen je. Um, možen porast tega prometa do leta 2050. 60 odstotkov več prometa lahko pričakujemo pri prevozu uh, tovora in 40 odstotkov pri prevozu potnikov. To pomeni veli, velik porast, zato je zelo pomembno, da dosežemo dobro ureditev tudi po izstopu Združenega kraljestva, kajti to je vsekakor panoga, ki je zelo pomembna za Evropsko unijo. Kakšne so prioritete IRU v Evropski uniji? Tri prioritete imamo. Seveda, svežen mobilnosti je zelo visoko na naši a, a, agendi, kot tudi brexit in a, razogličenje, dekarbonizacija. kaj si želimo kot IRU, uh, kot rezultat Brexita in česa si ne želimo kot posledice Brexita. To je zapisano tudi v naših uh, dokumentih o stališčih, ki smo jih uh, objavili danes. Osredotočamo se na dostop do trga in na carine. Želeli bi si, da se pogajalci pogovarjajo tudi o usklajanju socialnih pogojev med Združenim kraljestvom in EU, pa tudi o dostopu do trga dela. Potem je tukaj še nekaj ključnih točk, ki zadevajo Brexit. Znotraj IRU imamo delovno skupino, ki uh, je pravzaprav uh, vodilna pri um, oblikovanju uh, dogovorov. Menimo, da se tukaj nujno je zauzemati za neke vrste dogovor. Želimo si, da bi se v prehodnem obdobju ohranil status quo. Kadarkoli do nas ljudje stopijo in vprašajo, kakšne so področja, ki si jih resnično ne želimo, Ja, no, dostop do trga je za nas zelo pomemben in kvotni sistem, ki bi lahko oviral trgovinske tokove in nekaj, česar si ne želimo. Želimo si kvalitativne kriterije za dostop do trga, tako na strani Združenega kraljestva kot EU. Kaj je prihodnost Brexita? Tega ne vemo, kajti doslej so države izstopale iz Evropske unije ni še prišlo do nobenega izstopa, torej upraviti treba določena preverjanja, scenarij nam ni znal. Združeno kraljestvo je prva država, ki izstopa, tako da smo vsi nekoliko v neznanih vodah. To pomeni, da bomo morali biti verjetno zelo ustvarjalni, pa tudi prožni, ko bomo iskali rešitve. obstajajo različne priložnosti na današnjem trgu, kar zadeva carinske ureditve. To smo preučili, preučili smo te priložnosti. Vidimo primer Turčije, to je prva možnost, ki smo jo preučili. Turčija je v delni carinski uniji z Evropsko unijo. Turčija in Združeno kraljestvo eh, sta pomembna gospodarstva, imata tudi obe državi kopensko mejo z Evropsko unijo, vendar pa je med Evropsko unijo in Turčijo trda meja, česar si tukaj pri Združenem kraljestvu ne želimo, kar pomeni, da so, trgovin, ker so trgovinski in ostali tokovi previsoki in tudi odnos drugačni. Potem imamo tukaj še odnos med, združen, med EU in eh, Norveško, tudi tukaj so carinski postopki zelo racionalizirani strani. Eh, norveški eh, kolega bo preveril tovornjak ali pa njegov švedski vrstnik, vendarle pa gre za carinski postopek in kot vemo je britanska vlada večkrat izključila to možnost za prihodnost Združenega kraljestva zaradi pristojnosti Evropskega sodišča in tudi zaradi prostega pretoka ljudi. Potem imamo še švicarski carinski scenarij, ki smo ga preučili. Pri Švici gre za zanimiv primer. Tukaj smo sklenili približno 100 dogovorov, ki urejajo odnos med Evropsko unijo in Švico. Zelo zapleteno se je pogajati v tovrstnih dogovorih, zelo zapleteno jih je potem tudi izvajati. To pravijo eni, drugi v članstvu pa pravijo, da je ta rešitev zelo prožna potem pa scenarij popolne rešitve, to je verjetno scenarij z največ ovirami in eh, posledicami. Če bi se to zgodilo po marcu leta 2019, bi Združeno kraljestvo bilo dokaj neodvisna država, vendar pa bi bila še vedno zavezana eh, pravilom eh, organizacij kot so VTO in OZN, vendar pa si tega scenarija ne želimo. Vedeti moramo, da je Združeno kraljestvo oziroma da je Evropska unija druga najpomembna trgovinska partnerica za Združeno kraljestvo. To bi torej bilo preveč. Um, nespremljivo za našo trgovino. Uh, Želimo, poskrbeti želimo, da bo dostop do trga poskrbljen na podlagi bilateralnega sporazuma med Združenim kraljestvom in Evropskim unijo. Kakšno pa naj bi bilo področje uporabe? Tukaj bi lahko šlo za dogovor o cestnem prevozu. Vemo pa, da so odnosi med Združenim kraljestvom in EU zelo široki, tako da bi lahko bil ta sporazum tudi širši. Vsekakor pa bi bilo dobro, če ne bi bilo potrebnih dovolitev, dovoljen, preden vstopiš, skočiš na tovrnjak in dostaviš blago. Tudi tukaj obstaja možnost, da se dogovora ne doseže pri uh, dostopu do trga. To pomeni, da bi potrebovali 27 ločenih sporazumov med posameznimi državami članicami in Združnim kraljestvom, kar bi privedlo do fragmentacije evropskega trga, kar je posem nepotrebno. In če sklenem, kakšne so naša glavna sporočila. No, imamo pet glavnih sporočil. V prvi vrsti si želimo tekoč uh, cestni promet in prevoz med ZK in EU, tako da bi poskrbeli za ustrezno prehodno obdobje, v katerem bomo zavarovali status quo tudi uh, odpravo kvod pri dostopu do trga, temveč pa uvedbo kvalitativnih kriterijev in glede na panogo, v kateri delujemo, si ne želimo dodatnih um, administrativnih bremen zaradi brexita in najpomembno pa je, da bo okvir napovedljiv in da bo um, predvidljiv in da bo zagotavljal tudi določeno pravno gotovost. S tem zaključujem svojo predstavitev. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa vsem trem govorcem. Preden bom odprla razpravo, bi rada samo pozdravila goste, naše kolegice Klum. Gostje so tu, dobrodošli v našem odboru. Ne vem, kje se nahajate v dvorani, mislim, da ste tam nekje na koncu. No, dobrodošli v tem odboru, Po teh predstavitvah, dragi kolegi, podpiram razpravo. Mislim, da ste nekako pritisnili na nas s vašimi predstavitvami, kajti vaše besede so bile jasne, ampak vendarle ste rekli tudi, da gre za nujne zadeve. Delali bomo na mobilnostnem svežnju, potem pravite, ja, pogledajte si tudi, katere so lahko upravne posledice, tu imamo lahko veliko birokracije, to lahko prinese veliko neposrednih posledic, tudi za prevoz blaga. Pravite tudi, ja, pustite nam nekaj časa za obdobje tranzicije. No, pogajanjih bomo seveda skušali preučevati posledice, in skušali bomo upoštevati to, kar ste rekli. Kolegica Murphy, skušali bomo poskrbeti za to, da bo svežen mobilnosti obsegal tudi posledice po brexitu. In mi kot uh, poslanci in člani tega odbora za promet bomo to upoštevali. Gre za zelo pomembno vprašanje. Odpiram razpravo. Najprej kolega Markus Piper. Pozdravljen, gospod Piper, vi dobite besedo. Ja, Hvala lepa za ta zelo prijazen uvod. Dejansko je, da ste, obiskali, da ste opisali ogromne probleme, ampak naj povem, da si, nismo mi izmislili, da do tega prišlo. In če 20 odstotkov opravnih zmogljivostih komisije se ukvarja zgolj s temo Brexita, potem si lahko predstavljate, da je za nas to tema, ki je z nami povezana tudi s precej jeze. Namesto, da bi se ukvarjali s prihodnostjo, tukaj do, do neke mere odpravljamo oziroma režemo del Evrope. Gospa May je včeraj zahtevala, da čim hitreje sklenemo trgovinski sporazum z Združenim kraljestvom. In seveda v tej smeri so šli njeni prispevki, želela, želel pa bi tukaj izpostaviti dvoje. Prvič, digitalna meja je čarobna beseda, digitalna meja. Veliko z skeniranjem tehnologijami blo veriženja blokov ne more privesti do tega, da bo na koncu meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo nek pionir pri digitalizaciji meje. Menimo, da dejansko lahko to možnost izkoristimo tudi zato, da postavljamo standarde za druge oziroma to je moje prvo vprašanje. Kot drugo vprašanje. Prometna zakonodaja je v veliki meri urejena na evropski ravni. Seveda ne vedno vaše zadovoljstvo. Številne stvari doživljate kot obremenitev. Ali v vaših panogah obstaja neke vrste izbiranje rozin ali češnic na um, na torti. Naprimer, če bomo že izstopili iz Evropske unije, nam potem določenih stvari ne bo več treba spoštovati, naprimer obvezni časi počitka. Ali v vaši panogi torej, uh, vidite kaj pozitivnega iz izstopa iz naše evropske zakonodaje ali pa sprejemate evropsko zakonodajo takšno, kot je. To bi bil tudi zelo močen signal za prihodni trgovinski sporazum, kar bi olajšalo naše delo in to bi bil tudi dober argument za to, da čim hitreje pridemo do prvotne, predhodne rešitve. Če bi vi iz vaše panoge dali signal, da ste zelo obremenjeni, vendar pa da to sprejemate, tudi sprejemate socialno odgovornost, zato da bi še naprej lahko sodelovali na notranjem trgu. Torej, dve vprašanje sem zastavil, digitalno eh, mejo in tudi uh, dejstvo oziroma izbiranje tistih koščkov, ki jih boste z velikim veseljem opustili, ko ne boste več uh, zavezani spoštovanju evropske zakonodaje. Hvala, gospod Izmail Ertuk. Hvala lepa. Zadnji stavek, gospa Murphy, ki ste ga povedali zelo jasno ponazarja dilemo, da vi kot Republika Irska ne smete postati pozabljena težela. Kot socialistična politična skupina lahko, vam lahko povem, da bomo to skušali preprečiti, kajti vemo, da ste vi proevropska država. Kljub temu pa je, je res to, kar je povedal tudi gospod Piper, namreč, da ni vse odvisno samo od nas. Če mi smo tukaj člani odbora za promet in če bi šlo za, če bilo od nas odvisno, potem rešitve morda ne bi bile tako zelo težke. Ampak mi smo tukaj do neke mere podrejeni, kajti uh, glavna pogajanja uh, za Brexit tečejo na drugi ravni in med drugimi deležniki. Mi lahko zgolj poskrbimo, da bomo skušali poenostaviti tiste vidike, ki si jih boste želeli panogi na obeh straneh. Ampak kljub temu je treba reči, da je tudi neprimerno, kar je nekdo že omenil, da, si, da se iz celotnega kompleksnega brexita izuzemajo določeni vidiki, o katerim eh, o katerih se bi želeli pogajati ločeno. In to je do neke mere ta cherry picking, uh, izbiranje uh, lep, uh, dobrih uh, kosov, česar pa si seveda na strani EU27 ne želimo. Vedno znova moramo imeti pred očmi, da bodo odločitve, ki jih bomo sprejeli v naslednjih dveh uh, letih, sprejeli, lahko imeli določene. Uh, učinke in okužbo za druge dele. Seveda si ne želimo dodatne birokracije, seveda je očitno, da si ne želimo dodatnih carinskih postopkov, kaj ti vsaka zamuda za dve minute lahko, dve minuti lahko privede do 27 km zastojev pri čemer je že zdaj prostora premalo. Torej vse to je problematično, vendar pa moram reči, da mora britanska vlada tukaj povedati, kaj želi storiti. Mislim, da ne moramo tukaj izuzemati področji in se o njih pogajati ločeno. Vse skupaj mora ostati neka celota. In tudi vaša zahteva po, tr, po prehodnem uh, obdobju je razumljiva, vendar pa ta, to prehodno obdobje ne bo pomagalo, če ne bomo našli neke nadrejene rešitve za celoto. Tako da celo, vse skupaj je dejansko zelo težavno, ampak ta Te predstavitve danes so tako zanimive za nas, da slišimo, kaj je tisto, česar si resnično ne želite. Torej, ne želite si kvot, ne želite si dodatnih carinskih postopkov, ne želite si dolo, dodatne birokracije in upravnih postopkov in želite si seveda pravne gotovosti in predvidljivosti. To je vse razumljivo. V tej smeri želimo tudi delovati, vendar pa ni uh, vse v rokah odbora za promet. Uh, kar pa seveda pomeni, da je življenje za vse nas toliko težje. Hvala lepa, kolega Ertuk, kolegica Foster. Hvala lepa, predsednica, hvala vsem gostom za informacije, ki smo jih slišali. Dotaknila bi se tega, kar smo slišali. In teh komentarjev kolegice Murphy, ne le o sveže mobilnosti, Dobro, da to omenja, torej zelo celovit svežen in kot je rekla predsednica, bomo to upoštevali, to je zelo pomembno. Istočasno sem se tu seznanila z drugimi področji, kjer imamo veliko izzivov, zlasti, če prihajate iz Irske. Gostja je rekla, da gre tu tudi za domino odbora za poslovanje, ko si pogledamo direktivo o delu voznikov, recimo koliko ur delajo to bodo vaši prihodni zivi v prihodnosti, kaj ti. Pravzaprav, če premikamo blago po morju, je to zelo drugačna eh, situacija, kot če gre za prevoz blaga po kopnem. Potem to, kar je omenil gospod Hukam. Mislim, da so to zelo dobre informacije, številke, omenjali ste stroške. Dotaknili ste se kvalifikacij voznikov, tega, kje smo verjetno v čezmejnem dogovoru. Mislim, da se to ne bo spremenilo. Ne vidimo nobenih indicev strani britanske vlade, da je bilo tako. Ne gre za to, da bi zmaševali raven socialnih pravic, mislim, da je vse že zapisano v statutu, to se ne bo spremenilo. Potem kvalifikacije voznikov in drugi recipročni načini dela. Mislim, da ne bo spremem, ni, to ni potrebno, razen če ne bo kdo namirno pozval k temu. Pravzaprav bo veliko tega, kar ostalo kot je. Mislim, da imamo v Združenem kraljestvu zelo dobre standarde in jaz kot političarka ne bi želela, da bi to sedaj umilili in to ni naš namen na vladni ravni. Upam, da tu, ko gre za delo v Združenem kraljestvu in zlobi na različnih ministrstvih, bi tu na koncu seveda podprla tudi tretjega govorca. Iskati moramo rešitve. Poznamo izzive. Tu sedaj preučujemo stroške za trgovino, delo in tako naprej, ampak jaz seveda ne želim imeti nekih eh, zaprtih meja in to ni britansko stališče, kot veste. Gre za politično voljo. Gre za vse to, da se vsi usedemo skupaj. Ne gre za eno državo, ki želi imeti posebni dogovor. Gre za to, da poskrbimo, da bi na koncu procesa obe strani 27 držav in na drugi strani Združeno kraljestvo, da bi vsi imeli poštene rezultate, da bi trgovali še naprej, tako kot se le da, ta cilj je jasen, mislim, da lahko pride do teh rezultatov in mislim, da bo šlo tudi za industrijo, podjetja, sindikate in druge, ki bodo skrbeli za to. Mislim, da se morate še naprej ukvarjati z lobiranjem, poslušamo vas, vsaj po mojih informacijah. Jaz sodelujem z drugimi kolegi, s kolegi v Vestminstru in tu v Evropski uniji. Mislim, da je ta razprava zelo aktualna. Prihaja v pravem času, vesela sem, da je tu tudi predstavnica Irske, kajti e, gre res za to, da lahko drugi kolegi 27 držav razume, razumejo, kako pomembno imamo še naprej ta prost pretok eh, delovnih mest, blaga in drugega. Lahko imamo pozitivne rezultate. Hvala za vaše pripombe. Hvala. Hvala. Gospod Telička. Hvala. Dobro jutro. Hvala lepa za toliko dobrih informacij, ki smo jih slišali, naj ponovim to, kar smo deloma že slišali. Glede posledic za podjetja, ta odbor je jasen glede posledic. Mi poslušamo vse to, želimo razmišljati o tem, ampak mogoče bi lahko tu raje imeli kar nekaj britanskih ministrov in v bistvu kolegov iz Združenega kraljestva. Oni so pravi naslovniki. Žal pa ti ne slišijo vedno teh sporočil. Drugo, glede Irske, lahko to, kar ste rekli, posem podprem. Ampak naj začnem z vašimi pripombami glede tega svežne mobilnosti. Nisem posem prepričan, če se lahko strinjam s tem mnenjem, da lahko sedaj to preložimo. Ja, toliko stvari je pod vprašanjem, to gre za tako občutljive stvari, da imamo pri tem svežnju kar nekaj ukrepov nacionalnih držav in mislim, da se to ne bo zgodilo. Glede časovnice, prav nasprotno, tu obstajajo močni interesi, da bi šli naprej s tem svežne mobilnosti, takoj, ko se bo dalo. Da imamo pravno gotovost, doslednost in da imamo evropsko stališče in ne razdrobljeno stališče držav članic. Ampak zakaj gre? Gre za to, kateri vidiki v svežnju naj bi imeli največje učinke na vas zato da bi lahko pravčili, kako to reševati, bodi si s premembami, bodi si z obdobjem tranzicije ali da bi se olajšali. Torej, posamični vidiki so pomembni, dobro bi bilo slišati vaše mnenje o teh prioritetah, ki so pomembne za vas. Glede posledic in ureditve je moje razumevanje jasno. Potrebovali bomo to tranzicijsko obdobje, to je jasno ne glede na to, kar se bo zgodilo od sedaj pa do dejanskega izhoda, to ni dosegljivo brez tega obdobja eh, tranzicije. In celo rekel bi, da če govorimo o tri, triletnem prehodnem obdobju, dvomim, da bi celo to lahko bilo izvedljivo, če sem iskren. Če bomo kmalo začeli s pogajanji, bo to tako zelo zahtevno delo. Kot je rekla kolegica Foster, imamo tu veliko posledic lobinga. In to bo bistveno vplivalo na delo. Ne vem, če vsi razumejo, kakšna časovnica je tu v tem procesu, da bi potem imeli rezultate, ki bodo bolj ali manj zaželjeni ali pa bi s tem, ne vem, omejevali posledice in učinke. Še enkrat bi bilo dobro slišati vaše mnenje o rezultatih lobinga. Kakšne so vaše povratne informacije, ki jih vi slišite? No, lahko razumem, da je politično težko reči, ja, dobro, mi imamo del notranjega trga, ampak kakšne povratne informacije pa vi slišite, ko lobirate, ne vem, pri carinski uniji na obeh straneh, tega ne razumem najbolje. No, onkraj tega, da je to posem politično vprašanje, ampak tu imamo vse te pozitivne argumente in na koncu še vprašanje za Irsko razumemo, da imamo politična in gospodarska vprašanja, kakšna so politična odprta meja med Severno Jersko in Jersko zaradi različnih razlogov, tudi zaradi varnostnih eh, razlogov glede blaga in tako naprej, ne bom se spuščal tu, ampak ja, seveda bomo potrebovali mejo. Kolegica Murphy, kaj vi menite, bi bilo bolje imeti mejo med Združenim kraljestvom in Jersko ali mejo med Severno Jersko in Jersko? Ne vem, sedaj govorim o trgovini med Irsko in Združenim kraljestvom. Seveda imamo lahko prevoz iz celine preko morja. Hvala na gospod Telička. Gospod Telička, naj popravim nekaj, če me niste razumeli, glede svežne mobilnosti. Sploh ne gre za to, da bi spremenjali časovnice, ne moremo spremeniti časovnice. Svežene mobilnosti je sedaj že v razpravi, spoštovati moramo datume in roke. No, v tem svežnju mobilnosti, v tej časovnici bi lahko poštevali to, kar pravite danes. Lahko bi upoštevali posledice, ki so pomembne za vas. Ja, seveda bomo imeli to analizo, ampak glede časovnice pa ne, to se ne bo spremenilo. Tako. Gospod Telo, sedaj ste na vrsti vi, prosim, če lahko skrajšamo čas govora, ampak eh, kmalo bomo morali slišati odgovore. Kolega, hvala predsednica, hvala gostom za zelo zanimive pripombe. Za nas je bilo zelo koristno slišati, kaj so nujne prioritete za vas, ampak imam tudi vprašanje za vsakega gosta kakšne nujne načrte pa ste vi sestavili tu? Kaj ti, če bo Britanija zapustila carinsko unijo, kar se bo verjetno zgodilo aprila 2019, kakšne načrte vnaprej ste vi sestavili zaradi tega? Vem, da to pričakujete, ampak kaj pa menite, da boste potrebovali? zlasti odnosu do irske meje, kaj ti vidim lahko tukaj nekaj težav in ni dovolj ljudi na obeh straneh kanala, ki bi sploh vedeli, kakšne posledice bo to prineslo in kakšne rezultati bodo potem tu oblikovani. Hvala lepa, gospod Taylor, gospod Ungren. Tak smekje, ok, eh, velkomen hejt. Eh, Najlepša hvala. lepo, da ste z nami, kolegica, lasnica prevoznega podjetja. Tudi sam sem vozil tovornjak in leta 2014 kot prvi v prevoznik postal tudi Evropski parlament. imamo tudi izkušnje z mednarodno vožnjo. Sedaj razpravljamo o izstopu Združenega kraljestva. Velika Britanija ni dovolj pritisnila v pogajanjih. Evropski parlament. Meni da ni prav, da so se Britanci odločili za izstop in sedaj je treba najti nekakšno skupno razumno pot in stališče glede tega, kako naj stvari delujejo po izstopu. Da se dogovorimo glede prevoza. Ko sem začel svojo poklicno pot, smo imeli veliko meja in carin. Včasih je bilo to zelo mučno, ker smo morali na carini stati en dan in pol, pri nekaterih eh, mejah pa je postopek potekal samo 20 minut in potem so nas spustili naprej. Gre samo za pripravljenost na sodelovanje. Velika Britanija in Evropska unija morata poiskati najboljšo pot. Upam, da bo prevladal razum in da bomo poskrbeli za to, da bo rešitev najboljša tudi za transportni sektor. Mednarodni prevoz je bil vedno pomembna panoga. Imamo načrt B, torej tranzitna pot preko Velike Britanije. Ne vem, če bo to najboljša rešitev. Mislim, da je treba zadeve rešiti. Obstaja veliko odprtih vprašanj, veliko se špekulira glede tega, vendar pa sem prepričan, da bomo na koncu našli najboljšo rešitev. Stotila. Hvala, gospod Lundgren. Ali imamo plan B? To je zelo obsežno vprašanje. Ali ste vi to predvideli? pri vašem prihodnem delu, kajti vi imate res tu zelo resne številke. Glede trga, tudi glede dostopa do carine in tako naprej. Zato vas sprašujem o tem, gospod Peter Lundgren je rekel, ampak ali ste vi predvideli tudi med vami kak načrt, če ne bo dogovora, kaj storiti? kaj storiti, kaj boste storili potem? Gospod Markus Piper, gospod Piper je tudi omenjal to digitalno dimenzijo, kako bo s tem. Gospod Ertug je spomnil na vprašanje o tem, da Irska ne more sedaj tu imeti izgub, izgubo dobička. Potem ste omenjali tudi vpliv svežnja mobilnosti pri tem prehodnem obdobju, ampak mi ne bomo odločali o tem. Ali imate vi kakšna predvidena srečanja na to temo, dialog z britansko vlado, glede tega prehodnega obdobja, glede tega, kar je predvideno vnaprej in glede teh vendarle zelo pomenih vprašanj, o situaciji vaših voznikov, konkretno, kaj bo s socialnimi vidiki, če boste izstopili. Zlasti iz pravnega okvira Evropske unije. Vsa govorec dobi dve minuti za odgovore, kar res želimo imeti izmenjavo mnenja. Najprej kolegica Murphy. Hvala, hvala za vse ta zelo zanimiva vprašanja. Povezavi s časovnico svežnje mobilnosti razumem, kaj pravite, ampak praktično gledano mislim, da nihče tu mi ni zastavil vprašanje o tem, da eh, ne moremo imeti prelagan. Ja, seveda lahko to preložimo, kajti po celem svetu se soočamo s pomankanjem voznikov. Sedanja zakonodaja je sicer precej uredom, pa veliko govora o socialnem dumpingu, o tem, koliko časa lahko vozniki preživijo v tovornjaku, če imajo, ne vem, 45 ur počitka. Mogoče niste razumeli, da ti ljudje niso priklenjeni na volan, lahko počnejo, kar želijo. V tem prostem času lahko spijo v posli. Jaz sem včeraj spala v hotelu, ki je stal 300 evrov, ampak nisem spala, tam sem ležala in gledala v strop, čakala na to priložnost, ker sem bila v nenavadni sobi, na vadni posteli s slabim vzglavnikom. Nisem mogla spati. Ali mislite, da je dobro, da vozniki vozijo tovornjake v tem, ko dva dni spijo v neki čudni posteli? To je ta praktičen vidik. Potem drug vidik, kdo bo plačal za te hotele voznikov, za nastanitve? Bodo vozniki trpeli zaradi plač? Vsi ti vaši predlogi so dobri tu iz mobil, svežnje mobilnosti, ampak nihče pa nikoli ne vpraša voznike, kakšne so praktične rešitve. To ne deluje v praksi. Sedanja uredba o tahografih je zelo, zelo slaba za nekatere države, ki so otoške države, kot Irska. Ne vem, en dan več potrebujemo za to, da pridemo na celino zaradi brexita. To je slabo za Irsko, to je slabo za me, ker sem cestni prevoznik, kajti tu imamo potrošnika, ki ne kupuje, blago ima nižjo vrednost in potem ni povečanje prodaje. Tu gre za celo verigo in ponovno smo v recesiji. Če me bo nekdo vprašal, kakšen je moj nujni načrt, ja, taj, da se odreče mojemu biznisu in da postanem poslanka. To je moja najboljša rešitev. Kaj ti res ne vem, kaj gospod Taylor tu predlaga, kaj naj počnem, če bom pustila ta poklic. Kaj ti tu slišimo veliko lepih besed, ampak kaj pa vem? Svežen mobilnosti bo dodal še nekaj zidov k Brexitu, preveč bo sprememb in Irska bo najbolj prizadeta država. In tisti, ki prihajajo iz severovzhoda Irske, morajo prečkati štiri meje, preden pride v Evropo to ni švicarska, norveška ali turška primerjava. Oni morajo prečkati le eno mejo, mi pa štirikrat. In če imamo voznike in veste, kolega, če nek voznik mora prečkati mejo štirikrat za nekoga in se pogovarja z nekom v uniformi, ki je slabo usposobljen, ker ni usposobljen s takšne ljudi, na Jerskem nihče ni bil usposobljen za carino. Na Jerskem že kar nekaj let ni več meja ni ljudi, ki so sposobni to, ampak uredba o tahografih je bila sestavljena leta 2006, ko ni bilo meja. Sedaj pa želite, da delujemo še več zakondaje, ko imamo meje. Ampak to bo vplivalo le na Irsko. Seveda si ne slepimo, ne vpliva na Nemce, ne vpliva na Francoze na isti način. Mi moramo priti iz otoka na celino, iz otoka na otok moramo iti z otoka na drug otok in potem celino. Veliko slabosti bo to za nas in da se ne boste mislili, da vi kot poslanci lahko tu ne morete eh, zavlačevati s tem. Seveda lahko to preložimo. Hvala. Ja, eh, vaše besede so polne strasti, to je res. Eh, slišimo vaša čustva, nadaljevali bomo razpravo. Kolega Hokam hvala, predsedojoča. Mislim, da bi rad tu omenil kar nekaj vprašanj in komentarjev. Verjetno bodo to najpomembnejše pripombe v tem parlamentarnem odboru. V naslednjih tednih bomo šli iz političnega prizorišča na komercialno prizorišče. Ta tehnica se bo prevesila, kajti sedaj potekajo pogajanja o pogodbah, sprejemajo se pogodbe, ki bodo veljale in bodo vplivali na premik blaga. In to se bo zgodilo v drugem četrtletju 2019. Člani združenja za prevoz tovora in številni drugi člani drugih združen so zaskrbljeni. Zanima jih, kakšne cene imamo po različnih scenarijih Brexita. In če politično občinstvo nima teh odgovorov, potem bomo morali mi sprejemati te odločitve in sami oblikovati te domneve. In to pomeni, da bo prišlo do odločitev v komercialnem kontekstu, ker bodo podjetja želela trgovati, želela bo to ohranjati carino, želela bodo premikati blago. In ta vprašanja o nujnih načrti gospoda Taylorja In druge teme, ki sem jih obravnaval glede gotovosti in dogovorov, podjetja bodo začela oblikovati najhujše možne načrte in pripravljali se bodo na najhujše scenarije in mogoče tudi na scenarij, če ne bo dogovora. To ne pomeni, da se bomo vdali, ampak to pomeni, da bodo morala podjetja sprejemati odločitev na nalem delu gospodarstva. Treba bo sprejemati kadre, izvajati postopke, tako da se bodo lahko soočili z najhujšim možnim scenarijem. To bo tragedija, če bo tako. To bo potrata denarja. Ampak to bodo logične in razumne rešitve glede na izzive in glede na tveganja. Pred nami so pomembni tedni. Kaj bi svetoval članom? Če se le da, morajo počakati na rezultate. sveta, ki bo potekal 14. in 15. decembra, takrat bo potekal vrh in potem bomo videli, kako bo s podrobnostmi pogajen in trgovinskega sporazuma, kaj ti vse bo treba vključiti v to. In to, kar ste eh, rekli o kvalifikacijah voznikov, mi sicer ne želimo nič spremeniti, ampak gre za tudi za priznavanje kvalifikacij, gre za dovoljenje za vozila, tu ne smemo tega v tej naglici in nujnosti sklepati sporozumov pozabiti. Kaj ti lepo imeti trgovinski sporozum, ampak če potem vozila nima dovoljenja, nam ti sporozumi nič ne pomenijo. Toliko. To so glavni vidiki, posem podpiram in sprejemam potrebo potem, da ne smemo, res ne smemo imeti isti nadzor na mejah, kot smo ga imeli te 92 ne gre za pomoč britanskim carinskim organom, ampak je treba pomagati vsem agencijam v državah. ITA e je tu sestavila načrt z desetimi točkami, da bi poenostavili naše postopke, da bi znižali nove zahteve in da bi lahko imeli čim manj frikcij. No, to ni nič novega, nič novega ni tu. Združeno kraljestvo, 27 držav članici trgujejo s številnimi svetovnimi državami v okviru STO-ja, poznamo te meje, ampak treba se je prilagoditi tudi s količino blaga, ampak to lahko storimo. Ne potrebujemo le odločnost podjetij, ampak tudi odločnost politikov. Hvala, kolega Kern. Hvala lepa. Hvala za vse govore, hvala za komentarje. Mogoče bi povedal na kratko, mogoče bi se tu lahko navezal na vse, kar sta rekla druga dva govorca, teh pozetkih, mogoče bi se osredotočil na tri ključne vidike. Najprej prvi vidik in sicer gre za vprašanje gospoda Taylorja. kaj potrebujemo po brexitu, kakšen dogovor glede carine, to so pomembne vprašanja. In kar je zelo pomembno za industrijo, je to, da vedno, ko carinimo tovornjak in pregledujemo blago, se to dogaja na kopnem. Pomembno je, da se to ne zgodi na mejah. Slišali smo te številke ki jih je James predstavil danes. Torej, če smo sploh razmišljali o tem, da bi imeli takšne dogovore po brexitu glede carinjenja, ne gre za to, da bi carinili vse na mejah, ampak tudi eh, znotraj držav, sicer bi bile kolone na mejah predolge in to bi bilo neuzdržno za obi strani. To je prvo potem to, kar je gospod Piper povedal o digitalnih mejah. To je zelo pomemben vidik. Ja, seveda razumemo, da se tehnologija razvija naprej in to seveda pozdravljamo in sprejemamo zlasti pri oceni tvegan, razmišljamo o tem, kaj lahko vsi danes storimo, da bi videli, kaj je sploh tovornjakih, da bi imeli varnejšo ščitenje vseh domovin in seveda bomo posem izpolnili vse obveznosti, ki jih imamo tu na tem področju. Ampak, kot sem rekel, tehnologija se hitro razvija, hitro se premika naprej in to prinaša izziva zakonodajalce. No, v večini primerov se tehnologija premika hitreje kot procesi zakonodajalcev. To bodo izzivi za vse nas. Da imamo zakonodajo v pravem času, da lahko dohitimo tehnološki razvoj. In če bo tehnologija poceni in bo imela prave tržne cene, potem bomo mi lahko tudi kupovali te ideje. Ampak konec koncev ne gre za odločitev industrije cisnega prometa in naših akterjev, da imamo takšno porazdelitev Evropske unije in tretje. Sedaj, ko govorimo o drugi fazi, upam, da se bo to kmalo zgodilo, decembra bo seveda bistveno, da je cestni promet del prihodnih odnosov. To mora biti na vrhu agende, kajti James je to pravkar zelo lepo povedal. Lahko imamo toliko lepih, čudovitih dogovorov o različnih sektorjih, proizvodih, ampak če tega blaga ne prevažamo pravočasno in tega ne dostavimo pravočasno strankam, potem so vsi ti dogovori tigri brez zob, kaj ne? Dobro, hvala lepa za ta prvi niz odgovorov. Sedaj pa drugi niz vprašanj. Dragi kolegi, minuto imate, kaj ti rada bi slišala zelo kratke nedrnate komentarje, da ne bomo preveč posegali v čas drugega panela. Kolegica Magines, ki je prva podpredsednica parlamenta, zelo sem vesela, ker ste tu v našem odboru. Kolegica McGuinness, dobrodošli, dobite besedo. Well, najlepša hvala, najlepša hvala za to, da ste me povabili na to predstavitev. Ne morem si domisliti vprašanja, zato ker smo slišali že toliko vprašanj. Prišla sem na sejo zato, da podprem kolege in kolegice Verono Murphy. Gre za zelo čustveno vprašanje. Na Irskem obstaja velika negotovost glede dostopa na notranji trg. In odgovora na to vprašanje še nimam, dokler ne bomo dosegli rezultata iz prve faze pogajen. Torej, vprašanje se glasi. Za podjetja to pomeni, da bo v določenem trenutku negotovost postala neznosna. Ne vemo v, niti v tem trenutku, kako bo izgledalo prihodnje partnerstvo. Vendar pa vam lahko zagotovim, spoštovani kolege, za tiste, ki ne prihajate iz otoka Irske, da obstaja ogromna negotovost. Potrebujemo dostop do trga in to potrebujemo zelo hitro in potrebujemo sistem, ki bo zagotovil nemoteno delovanje. Meissner. Hvala. Gremo naprej. Kolegica Meissner. Najlepša hvala. Govorimo po angliško. Mary ravno kar dejala, da potrebujete dostop do nemotenega poteka trgovine in to je jasno. Pogovarjala sem se z irskim ministrom za trgovino. Moje vprašanje je enostavno. Mogoče veste, koliko vas bo stal Brexit na področju prevoza blaga Obstajajo pogajanja z irskim ministrom za transport in s preostankom Evropske unije. Ne smemo vas namreč kaznovati za odločitev Združnega kraljestva. Najlepša hvala, gospod Anderson. Pomembno je, da govorimo o pomembnosti standardov. Treba je dobiti pravno gotovost. Kot je povedala Jackie Foster, ne moremo sprejeti dejstva, da imamo zagotovila britanske vlade, da bodo spoštovali vsa pravila in standarde. Glavni uradniki pravijo, da to ne bo. Duncan Smith, naprimer, je dejal, da ko bo Brexit izveden leta 2019, je treba preveriti analizo stroškov in vpliv na vsakodnevno življenje in podjetja v Združenem kraljestvu. Treba je z pravnega vidika ustrajati, ustrajati, da se ta vprašanja reši. Vse ta vprašanja glede varnosti in socialnih pravic je treba vključiti in Evropska unija mora zagotoviti, da je to prednostnega pomena. Mišel Barnier je to že zagotovil in na to ga bom še opomnila. Torej, pomembno govorimo o kvalifikacijah, delovnem času, licencah, dovoljenih in tako dalje. Potrebujemo vaše mnenje, kajti spravnega vidika je treba to rešiti, naj gre za obliko trgovinskega sporozuma, dvostranski sporozum ali sporozuma v obliki tistega, ki ga ima Norveška. Hvala, gospod predsedujoči. Pa, gospod Van Allen, ja, gospa predsednica, obžalujem Brexit in upam, da bo napočil dan, ko se vendarle ne bo zgodil. Če pa bo se kljub temu zgodil, upam, da to ne bo trd Brexit kajti ne gre zgolj za odgovornosti. To bo prizadelo toliko so, sektorjev, tudi zračni promet, pa ribištvo in tako naprej. Lahko samo nadaljujemo. Imam dve vprašanji za gospod Murphy in za gospoda Kerna. Ali se podjetja sprašujejo tudi o tem, da bi, dala, eh, tovr, da bi tovornjake registrirali druge? Obstajajo signali, uh, da bi pravzaprav irski prevozniki se selili na evropsko celino? To je moje prvo vprašanje. Eden od vas je govoril o popolnem viharju, ki bi znal nastopiti. Ali sploh še obstajajo kakšni um, zračni balončki, da, ki bi to preprečili? Hvala. Kolegica Lukašenska. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, nie zapominajmy, że Brexit to koszty nie tylko dla. Najlepsza chwala. Brexit ima svoj strošek in ne samo na področju transporta v državah članicah, ampak tudi za Združeno kraljestvo, ko gre za vstop na evropski trg. Trgovinska izmenjava med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom je osemkrat večja kot s Kanado. Torej, zastavila bi vprašanje Govorimo o administrativnem bremenu. Mogoče veste, kakšna, kakšni bodo stroški za podjetja in če bodo stroški potem naprej prenešeni na potrošnike. V Evropskem parlamentu eh, delamo na področju svežnja mobilnosti in zrokarejstvo je zelo aktivno na tem področju. Gre spredaj praktičnega vidika glede teh novih pravil, ne gre za kabotažo, mednarodni transport, socialni vidiki. Menite, da bo to vplivalo na zrovno kraljestvo po brexitu na področju transporta? Hvala. Hvala, gospod Riki. Hvala. Tri pripombe imam in vprašanje v eni minuti. Najprej Brexit ni naravna katastrofa, ampak je rezultat britanskega političnega procesa. Druga pripomba, posledice in zlasti gospodarske, ampak ne samo, so zelo asimetrične med britansko stranjo in evropsko stranjo, tako da tu lahko razumemo različno izvajanje na obih stranih. In potem tretje, glede prometa, gre za politiko izvajanja, ki bo odvisna od splošnih resoluciji in splošnih dogovorov, tu ste obravnavali težave. Eno samo vprašanje, imam niti minuta, to ne bo. Kako je s tremi govorci, ali so vsi trije tu eh, pravzaprav našli tudi kakšne priložnosti, kaj pozitivnega glede Brexita? Hvala. Gospod Van de Kamp, prosim. Eh, <clears throat> Gospa predsednica, najlepša hvala. Mikrofon, prosim. Minderheit. Sem v manjšini, ki še vedno ne verja, da se bo Brexit zgodil. Seveda sem usmiljena vreden, patetičen pri tem mojem uh, upanju, ampak morda obstaja upanje za me. Moje vprašanje gospodu Hokhanu je, ali še lobirate proti Brexitu pri britanski vladi in drugo vprašanje, ali ne bi bilo smiselno, da predvidimo dolgo prehodno obdobje, kaj ti tem, s tem bi lahko odpravili politično škodo, uh, ker bi se dosjeja lotili kot poslovneži. In še eno pripomo vam za gospod Murphy, vse moramo storiti, in tukaj se strinjam z gospod McGuinness, da bi irski pomagali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 že sporazum z Norveško in Švico. To ureditev je treba podpreti in ne smemo spremati drugačnih sporazumov, zato da bi prihranili na stroških. Torej, pritisnite na vašo državo, zato da bodo pravila veljala. Druže kraljestvo mora vedeti, da bodo trgovinska pogajanja potekala tako kot katero koli tretje državo. Kaj pa tunel pod Rokavskim prelivom, kako bo to izgledalo? Hvala, gospod Kramer. Ja, slišali ste kar nekaj vprašanj, sedaj morate odgovoriti na njih, malo je časa, ampak eh, rada bi se navezala na eno pomembno vprašanje kolegice McGuinness ki je omenila te bojazni, negotovosti, ki obstajajo, rekla je, na kakšni ravni moramo pravzaprav doseči maksimum, kaj za vas, da pravzaprav pride do reakcij in da imamo res pravi načrtom sektorju, kajti negotovosti obstajajo, bojazni so tu. Potem smo slišali veliko vprašanj o stroških, koliko nas bo to stalo, ta Brexit, koliko bo to stalo potrošnike in prevoznike in mogoče bi vendarle omenila provokativno vprašanje kolega Rikeja. Kakšne pa so prednosti Brexita? In kot je povedal gospod Van de Kamp, ali vi v vašem sektorju, v lobijih menite, da je kdo proti Brexitu ali menite, da spoh ne bo prišlo do Brexita? Tako, to so ta vprašanja, so zelo, zelo pomembna in zanimiva. Kolegica Murphy. Dve minuti imate. Vem, da ni čas, veliko časa. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem, še posebej Merit McGuinness, ki je velika prijateljica Združenja irskih prevoznikov, tudi eh, gospe Klun in vsem ostalim, ki nas proti obveščajo o zadevah in so nam ponudili veliko priložnosti. Brexit je velika ovira za irske prevoznike. 20 odstotna nihanja pri glede valute pomeni, da irski prevozniki doživljajo 20 odstotno izgubo. To je velik problem za nas. Torej, 20 odstotna odstotkov prevozne industrije, ki ima maržo tam okrog 3-4 odstotke. Potem si lahko predstavljate, kaj to pomeni za to panogo. Glede transport in posvetovanja z, naš, z našim združenjem. Posvetovanja potekajo, pogovarjamo se s starinskimi uradniki, pregledali smo vse opcije. Že leta 2017 zgodaj letošnjega leta smo objavili dokument glede Brexita. To pomeni strošek 200 milijonov evrov. Tega računa ne moremo pokriti v panogi. Lahko kar zaprem podjetje, če bomo morali pokriti te stroške. Sem, imam srednje veliko podjetje, imam štiri tovornjake in za dva tovornjaka nimam voznikov. In Da imam te tovornjake parkirane, to pomeni 4000 evrov v davkih in glede tega ne morem storiti ničesar, ker nimam voznikov. Podjetje ne morem preseliti v drugo državo članico, kaj ti vsaka država doživlja isti pritisk. In e, mi imamo še to slabost oziroma pomankljivost, da nas nihanje funta zelo prizadane. Zelo dobro poznamo praks drugih eh, prevoznikov in poznamo njihove standarde in prepričana sem, da jih ne bodo spremenili. Gospod Vandalen, nisem imela možnosti, da bi lahko preselila po moje podjetje. Tega si ne morem privoščiti, ne morem enostavno odposlati svojih voznikov tako ali tako plačujemo drugo najvišjo minimalno plačo v Evropi in potem moram eh, za to poskrbeti še v drugi državi članici, v drugi eh, državi, kje pa naj najdem prevajalca v Avstriji. Lahko se seveda obrnem na veleposlaništvo, vendar moram potem plačati 200 evrov. To so praktične vprašanja, s katerimi se soočamo vsak dan in administrativno breme je ogromno. Samo eno vprašanje. Zakaj je Brexit sploh nastal? Potrebno je še en otok, da zapusti Evropsko unijo. Breme bo zelo veliko za nas, kajti lahko se selimo samo na vzhod in vsaka selitev nas bo stala ogromno. Najlepša hvala. Hvala, kolega Hukam, sedaj. To, to... Najlepša hvala. Podpiram stališče gospe Murphy. Ne, um, želimo si pregledati zakonodaje prevoza. Imamo odgovorne predstavnike podjetij na področju prevoza blaga in vsi potrebujemo varno, trajnostno in odgovorno delovanje. Vsi spoštujemo standarde, ki veljajo. Zato je zelo pomembno, da obstaja dvoje stransko priznavanje teh eh, standardov in da to obdržimo tudi po izstopu Združenega kraljestva. Stroški Stroški bodo odvisni od tega, kako zelo močen, eh, močen bo Brexit, kaj bo to pomenilo za našo mejo. Pričakujemo, da minuta nevožnje tovornjaka stane približno funt na minuto. Gre za ogromno denarja, ki ga bomo izgubili v vrsti ob meji na carini. Zelo pomembno je, da poslovna skupnost in eh, prevozniki priznavajo, kot, je že, kot smo že slišali, da gre za odločbo britanskih voljivcev. Vemo, da si tega britanska industrija ni želela, vendar pa bi radi povdarili, kakšne bodo posledice Brexita za prevoznike in za očinkovitost dobavne verige v Evropski uniji. Ne gre samo za stvar Združene kraljestva, ampak tudi za Evropsko unijo. In eh, še nekaj pozitivnega. Obstajajo prednosti Brexita. Seveda so ni treba, da prevozniki pridejo v Evropsko unijo in vam poveste, kako zelo odlično opravljajo delo prevozniki. Prednost je, da se vi in kolegi dosti bolj zanimate za učinkovit, trajnostni in, in učinkovito, trajnostno in varno domavno verigo. Hvala in na koncu še gospod Karn, prosim. Merci beaucoup. Um, so... Hvala lepa. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Rikeja glede prednosti Brexita. Naši člani so zelo zaskrbljeni, soočamo se z izzivom, ki je nov za nas, zato obstaja ogromna negotovosti med člani, še posebej zaradi zelo počasnega odvijanja pogajanj. To je zelo zaskrbljujoče. Zato ne vidimo prednosti procesa izstopa Združnega kraljestva za našo panogo. Gospa Lukaševska je zastavila vprašanje glede kabotaže in če bo to veljalo še po brexitu. Pravila glede kabotaže v Evropski uniji ne veljajo za tretje države. Torej, glede vseh pravil se morate znova dogovoriti z britanskimi partnerji. To bo premed novih sporazumov, kjer boste določili obveznosti in pravice, tudi, kot tudi glede dovoljen. Podjetja se bodo podjetja selila, Podjetja cestnega prevoza blaga niso drugačna od drugih. Če ste zelo ukorenjeni v skupnost, v družbo, če je družinsko podjetje, potem je težje seliti podjetje, kot če ste veliko podjetje. Seveda lahko večja podjetja ustanavljajo podružnice drugot po brexitu, to je jasno ne zahtevamo drugega referenduma. Brexit smo sprejeli z vsemi posledicami. Zagovarjamo prosto trgovino in trajnostni razvoj in to bomo počeli še naprej. Hvala lepa. In še zadnje besede, kolegica Murphy. Naj se vrnem na vprašanje glede prednosti in to je, da bomo znova imeli brezcarinske prodajalne. Dobro, prvi panel je sedaj zaključil razpravo. Prisrčna hvala vsem govorcem. Hvala za kakovost vaših predstavitev, hvala za vse strokovne prispevke in. Hvala, da ste jasno rekli, da ni veliko prednosti brexita, to je bilo jasno. Vsi smo zaskrbljeni zaradi teh scenarijev, veliko je negotovosti, ampak tu imamo kar nekaj konkretnih vidikov, nove carinske tarife, povečanje upravnega dela, kako bo z nadzorom. Potem imamo tudi koncesije za tovornjake. Ja, vse to bo treba upoštevati in uh, ne bodite zaskrbljeni, tudi mi pozorno spremljamo pogajanje, ampak žal zaenkrat ne moramo nič storiti. Tako kot vi, vidimo, da prihaja do zavlačevanja pri pogajanjih, ampak to je prva faza pogajanj, čakamo na drugo. Hvala lepa. Vrata našega odpora so za vas vedno odprta, ne skrbite. Tu vas bomo vedno poslušali. Hvala, se vidimo k malu. Sedaj pa prosim. Drugi panel naj pristopi, gostje, da ne bomo izgubljali preveč časa. Gremo naprej. In sicer bomo obravnavali železniški promet. Take a seat, uh, Hello. Hello.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 Allez. <laughs> Allez, nous continuons sur. Gremo naprej. Glede preučitve vprašanja posledic Brexita smo pri železniškem prometu. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da tu lahko pozdravim akterje, ki jih poznate. Z nami je Žak Gunu, ki je izvršni direktor Eurotunela. Hvala, da ste z nami. Potem je z nami odboru za promet tudi kolega Libor Lohman, ki je izvršni direktor Evropskega odbora za železnice. Hvala, da ste z nami tudi vi danes. In tu je tudi kolegica Laura Wright. Ste predstavnica Rail Delivery Group. Gre za prevoz blaga, to so pomembna vprašanja. To je drugi panel, tako kot pri prvem panelu boste sedaj dobili sedem minut. Vsak govorec bo imel sedem minut, da predstavi svoje občutke o posledicah te razprave, kako bo odhod Združenega kraljestva vplival na vaš sektor in kako bi vi želeli, da bi naš odbor in Evropska unija nasplošno deloval, tako da ne bi imeli le negativnih učinkov, kajti videli smo, kako je bilo pri cestnem prometu, videli bomo, kako bo pri železnicah. Verjetno imamo kar nekaj stičnih točk. Tako vam predajem besedo. Kolegica Wright, vi lahko začnete. Sedem minut imate. Prosim. Thank you very much. Um... Najlepša hvala, najlepša hvala, da ste me povabili danes eh, k vam. In cilj te skupine, ki jo tukaj zastopam, je, da združujemo podjetja za prevoz blaga, za to, da ponudimo storitve za naše stranke. Zaposluje približno 240 tisoč ljudi in prevozi pri več milijonov ljudi na leto in več milijonov ton blaga na leto. Te statistike se potem pomnožijo v vaših državah članicah. Torej, prevoz blaga in ljudi predstavlja edini fizični stik z Evropsko unijo. Upamo, da bomo še naprej združeno delali za blaginjo na obeh stranih. Prioritete Brexita so dostop na trg čezmejno sedelovanje in eh, socialne pravice za zaposlene v tem eh, sektorju. Torej, glede dostopa na trg, naš eh, recept za uspeh je odprt trg, spodbujanje inovacij in prednosti za naše stranke in prevoznike. Pozdravljamo tudi investicije mednarodnih transportnih podjetij v Združenem kraljestvu in da se od nas naučijo glede naših izkušenj. Vendar pa želimo povečati tudi prisotnost na evropski celini. Želimo zagotoviti, da ima podjetja dostop do novih liberaliziranih trgov, da lahko izvozimo naše strokovno znanje. Dostop do trga je prioriteta v pogajanjih. Še naprej si bomo prizadevali za čim boljše storitve. Gladek prevoz blaga čez mejo. O tem smo že poslušali glede cestnega prometa, vendar pa železnica predstavlja stik z evropskimi državami. In kot smo videli, je železnica ključnega pomena za povezave tudi po Brexitu. Eurotunel je pomemben, eh, pomembna infrastruktura za naše prevoznike blaga. Kot smo slišali, imamo tudi tukaj potrebo po vzajemnemu priznavanju dovoljen ki bodo veljala čez mejo v Franciji, Belgiji in tudi drugot. Treba je tudi poskrbeti, da so tehnični standardi priznani na obeh stranih. Se opravičujem, pravi predsednica, lahko govorite malo bolj počasi. Okay. <laughs> torej, tolmači trpijo z menoj, kaj ne? Torej, operaterji in upravljalci storitev na obeh stranih nimajo nobenih namenov, da bi spremenili tehnološke standarde. Bistvenega pomena je, da še naprej priznavamo standarde in dovoljene na obeh stranih. Kako bo izgledala situacija po brexitu? če dovoljenja ne bi bila več vzajemno priznana in če ne bi bilo nobenih alternativnih načrtov, bi bile operacije težje. Vozniki železnic in vlakov, strojvodje bodo morali tako imeti dva dovoljenja, dva vozniška dovoljenja za opravljanje svojega dela. Britanska podjetja sedaj lahko uvažajo, izvažajo brez kakršnih koli deklaracij glede izvora zdravstvenih zadev in tako dalje. In to bo vplivalo na obstoječo infrastrukturo na obeh straneh tunela. Celotno blago, ki poteka po tunelu, predstavlja četrtino trgovinske izmenjave med 27 eh, državami članicami in Združenim kraljestvom. Brez eh, znatne investicije v infrastrukturo, v znanje bo verjetno, da bo to vplivalo na železnice na obeh stranih v Franciji in v Združenem kraljestvu. To bo vplivalo tudi na druga omrežja po celotni Evropi glede oseb. Treba je upoštevati visoko izobražene evropejce, ki so si ustanovili dom v vzrunem kraljestvu. Veliko jih dela za evropska podjetja, ki delujejo v dobavni verigi. In ta podjetja delujejo na podlagi pravil ki velja in za hitro delovanje. To je pomembno, da ohranimo. Operateri, ki uporabljajo eurotunel, bodo ohranili svoje zaposlene zaradi strokovnega znanja. Potrebujemo stroškovno učinkovito rešitev za takšno zaposlovanje. Obstaja tudi izmenjava strokovnega znanja in veščin med evropskimi in britanskimi univerzami. Naprimer, Crossrail je največji evropski projekt glede infrastrukture, zaposluje več kot 4000 ljudi, predstavlja 15 odstotkov zaposlenih v 27 držav članice na področju železnice. Vsi so razvili znanje in veščine na področju večjih infrastrukturnih del. Zato moramo še naprej zagotoviti, da naši zaposleni ohranjajo svoje znanje in se učijo še naprej. To je pomembno za konkurenčnost trga železnic in da prihaja do izmenjave praks in znanj pri velikih projektih. Želeniška industrija v Britaniji želi tesno sodelovati z našo vlado in s Bruslom za dober načrt za Brexit. Želimo, da bi tako podprli celotno evropsko panogo za to, da bi ohranili dobro delovanje tega sektorja. Upam, da nisem bila prehitra in da so mi tomači sledili v drugem delu. Najlepša hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Gremo naprej. Kolega Lohman, sedem minut dobite. Prosim. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Po tem, ko so govorili kolegi o cestnem področju in potem ko je Lora že podarila, s kakšnimi izzivi se soočamo, lahko sedaj predstavim naše delo na področju podjetij v Evropi in v Združenem kraljestvu. Predstavil bom njihove mnenje glede politik v Bruslu. Zaradi vašega truda in dela v zadnjih desetletjih smo dobili enotni evropski prostor. S tem želimo nadaljevati. Ne želimo spreminjati tega, kar imamo na področju skupnega železniškega prostora. Želimo ohraniti to, kar imamo v ureditvi Združenim kraljestvom. Toliko glede pravnega okvira. Potrebujemo pravno gotovo za naša podjetja, da bo to omogočeno tudi po Brexitu. Dostop do trga ne bom ponavljal tega, kar je že dejala Lora. Imamo vzajemni dostop do železniškega trga v Zrn kraljestvu in na celinski Evropi. To želimo ohraniti. To je koristno za vse, za prevoznike in za naše potnike. Tega ne želimo motiti, ko govorimo o storitvah za, potni, za potnike. V pogodbah javnih storitev in tudi drugod je nekaj, kar želimo ohraniti. Potrebno je dobro sodelovanje med pravnimi organi in upravami na obeh straneh Rokavskega preliva. In Še za poslovanje osebja potrebujemo prosti pretok ljudi, zato da lahko dobimo koristi od znanja, veščin in talenta, če ne bomo izgubili na konkurenčnosti Evrope. Tudi to je pomemben element, ki se vedno znova ponavlja v vseh predstavitvah. In še nekaj glede tehničnih pravil. Sedaj smo začeli za izvajanje enotnega prostora glede prenašanja direktiv med operabilnosti in pa tehničnih pravil ki veljajo v evropskih državah. Vendar pa obstajajo nevarnosti, da dobimo ovire na trgu, kar bo motilo prosti pretok ali bomo izvajali tehnični steber tega svežnja in da bo isto veljalo tudi za Združeno kraljestvo, tako bo res veljalo vzajemno priznavanje pravil in tehničnih specifikacij. Tako bomo tudi lahko priznali vozniška dovoljenja na obeh straneh in zagotovili tudi v prihodnosti dobro čezmejno delovanje med. Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, za agencijo Evropske unije za železnico in tudi glede sodelovanja strokovnjakov, ki so med tistimi, ki potrebujejo prava pravila glede tehničnih ureditev na teh novih stranih. To je neizogibno, če ne bomo prišli v situacijo, kjer bomo morali graditi znova, ne glede na to, kaj smo še dosegli. In še pomembna točka, ki je tudi del mobilne, mobilnostnega svežnja Evropske komisije in tudi direktive kombiniranega transporta, je nekaj, kar moramo upoštevati v prihodnosti zagotavljanja konkurenčnosti. To je sedaj prednostnega pomena. Vloga železnic je nekaj, kar moramo ohraniti ali jo še okrepiti. Zato upam, da bomo zagotovili tudi vzajemno razumevanje v prihodnosti. In še carine in prečkanje meja. Kaj lahko še dodam k temu, kar so povedali naši kolegi in k temu, kar smo že povedali? glede meje med Irsko in Združenim kraljestvom in tudi glede eurotonela. Potrebujemo nemoteno delovanje naših podjetij za blago in za potnike brez večjih moten, če ne bo to katastrofa za prihodnost evropskih držav članic in Združenih kraljestvo. Raziskave in inovacije. Že dolgo si prizadevamo za program prenosa na železnice. V to smo vložili ogromno sredstev, denarja in truda. Tudi v prihodnosti se želimo osredotočiti na vzajemno prispevanje nobeh stranih in zato moramo dopustiti našim britanskim kolegom, da se delujejo v procesu raziska na področju železnice, ne samo kar zadeva digitalizacijo, ampak tudi za bolj konkurenčne železnice v primerjavi z eh, globalno konkurenco. In še prehodni sporazumi. Če bo vse možno glede tega, kar sem povedal, v zvezi z nemotenim delovanjem storitev, potem, če želimo resnični skupni želeniški evropski prostor, potem potrebujemo prehodne sporazume, poleg dvostranskih sporazumov, da ne bi prišlo do vrzeli glede tega, kar že imamo danes in kar lahko dobimo v prihodnosti. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa, kolega Lohman. Sedaj pa kolega Guno. Prosim. Merci, madame la présidente. Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Hvala, da posvečate čas eh, Rokanskemu prelivu in uh, to je zelo pomembna tema. Imamo mednarodni sporozum, ki velja že več kot 30 let. Takrat je to šlo za inov velike inovacije, imeli smo tudi zelo enkratno zakonodajo in mislim, da Brexit ne sme poseči v delovanje tega tunela v Rokavskem prelivu, kajti zelo pomembno je, da poskrbimo za to, kajti to je najdaljši podvodni tunel na svetu, to je pomorska avtocesta, vozila in tovrnjaki prečkajo ta priliv na poseben način in leta 1994 je bil ta tunel odprt. Do leta 2006 smo imeli posebnega koncesionarja. Jaz predsedujem temu združenju, ki je koncesionar in imamo uh, torej, cel svet veliko svetovnih združen za infrastrukturo in vsi so povezani s tem, vsi gledajo previdno, kaj se bo zgodilo z eurotunelom, vsi to preučujejo in vi morate tudi poskrbeti za to, da ne pride do posegov. Potem še eno vprašanje za Jersko. Tu gre za kopensko mejo. Iz Evrope 27 gremo lahko v Združeno kraljestvo peš torej nimamo le Irsko, ki ima takšno mejo z, z Evropsko unijo, ampak tudi ta tunel je takšna kopenska meja. In na prasojnici vidite, na stotine tisoče potnikov imamo od odprtja tunela, blaga potnikov vozil, vse, ki so prečkali ta tunel. To je postala nujna povezava. Potem bi za nekaj trenutkov menil številke iz leta 2016. Če si pogledamo vrednost blaga, imamo 116 milijard evrov prehajanja preko tega tunela. To je 25 odstotkov komercialnih izmenjav med celinsko Evropo in Združenim kraljestvom. To zadeva vse države evropske celine, kajti gre za 62 odstotkov izvažen v Združeno kraljestvo. Potem drugo sporočilo glede pogajanja o Brexitu. Če boste postavili pod vprašaj ta pretok blaga med Evropo 27 in to zadeva prevoznike iz vse Evrope, zadeva dobavitelje vse Evrope, to zadeva tudi potnike iz vse Evrope, bodo najbolj trpeli tisti, ki imajo 68 odstotkov, ne tisti, ki imajo 32 odstotkov. In to bi rado opozoril poslance, da je nujno preučiti posledice zapletenih vidikov brexita pri tem prevozu. Kako bo to vplivalo na zaposlovanje? To bo prineslo veliko učinkov in posledice celino. No, vesel sem, ker mi bo ta odbor sedaj dal možnost, da osvetlim to vprašanje ta tunel pod Rokanskim prelivom bo zadeval bolj Evropo 27. kot pa Združeno kraljestvo. Potem to načelo just in time. Vidimo, da se to razvija tako zelo hitro. Imamo veliko tistih, ki prehajajo skozi tunel pod Rokanskim prelivom in ne gredo z letalom. Veliko Britanijo, recimo tovornjaki. Imamo 5000 tovornjakov, ki prečkajo preliv na dan, zauzamijo 20 metrov prostora, to je v poprečnem dnevu, imamo 5000 vozil, 20 metrov, 100 tisoč km prevoza imamo na tak način. Včasih imamo celo 10 tisoč tovornjakov, torej 200 tisoč km imamo tistih tovornjakov, ko v 14 urah prečkajo ta tunel. Odbor za promet je tudi prišel na obisko tunel. Hvala, vabim vse poslance, vse predstavnike tu, da pridejo, da si pogledajo to. To je treba videti, zato da lahko to verjamete. Gre za izjemne dosežke. Če boste posegli v ta premik, boste ustvarili trombozo. To bo paraliziralo Francijo, Benelux in Nemčijo vse industrije, ki dobavljajo blago v Združeno kraljestvo. Gre bolj za evropsko težavo kot britansko težavo. To ponavljam. In zato, da bi počrpali ta znatni dnevni promet, moramo ohraniti maksimalni pretok prometa. In tu gre za te težave s prometnimi zamaški. Danes imamo poseben sistem med Francijo in Britanijo na francoskem ozemlju. Eurotunel je pripravljen sprejeti vsa carinska območja, ki so potrebna, kajti porabiti moramo vsa informacijska sredstva, ki so najnaprednejša, zato da bi lahko omogočili prost pretok prometa. Evropa se ne more dovoliti, da bi upočasnila promet v tem rokavskem prelivu, to bi prineslo hude posledice za delovna mesta, za okoljska. za vse okoljske vidike, ter tu gre tudi za onesnaženje in vse druge vidike in to je nespremljivo. Gre za okoljske učinke, to je za nas bistvenega pomena. In tu imamo povezavo pod Rokavskim prelivom, kot sem rekel, gre za kopansko mejo, mogoče celo najpomembnejša in tu imamo enkratno zakonodajo. Ohraniti moramo to specifiko to ne more delovati na tak način. Ne moremo spremeniti pravil sredi rokavskega preliva brez morskih pravil. To bi povzročilo železniško katastrofo. Mrtve bi imeli. To je treba povedati na tako grozljiv način. Ohraniti moramo načelo meja, ki so povezane, vsi viri informacijske tehnologije morajo biti usposobljeni, da bi imeli nadzor na mejah, potem jim moramo imeti tako hitro, kot se bo le dalo, carinjenje, trovornjako, da to poteka zelo hitro, to carinjenje, potem gre tudi za carinje potnikov, to je bistvenega pomena. To je naša kolektivna odgovornost. In Evropski parlament, prosim, naj posežejo to, imamo tudi Evropsko komisijo, stopiti morate do pogajalcev in reči, imate 62 odstotkov izvoza med Evropsko celino in Veliko Britanijo v rokah, ne morete si dovoliti za vse evropejce, da boste prekinili ta čudovit uspeh, ki traje že 30 let. Hvala. Merci Hvala lepa. Kolega, to so bile zelo jasne besede. Ne moremo razbiti tega, kar je bilo zgrajeno skupno voljo evropskega projekta. To je vaše sporočilo, ki je zelo jasno in to je sporočilo, ki je povezano z močnimi bojaznimi nekaterih. Hvala vsem trem govorcem. Omenjali ste posledice pri prevozu, to bo vplivalo na zaposlovanje, delo na mesta in kako se obravnavati kajti gre tudi za spremembo zakonodaje. Če se moramo vrniti nazaj na to, moramo spremeniti veliko aktov, ne le enega. Tu gre za ogromno število aktov. Potem ste omenjali številke. To so neverjetne številke. 240 tisoč oseb, ki delajo v tem sektorju. Kaj storiti s tem? Omenjali ste 41 tisoč zaposlenih evropejcev, ki so zaposleni. Kaj bomo storili? Bomo spremenili zakonodajo, to bi bilo dramatično. In potem, mislim, da ste rekli še nekaj. To deluje danes. Vse, kar obstaja, deluje. Zakaj bi razbili in ukinili nekaj, kar tako dobro deluje in tako brutalen način? Kolegi dobijo besedo, odpiram razpravo. Kolega Markus Piper, dve minuti imate. Ja, die werde ich gar nicht brauchen, die zwei Minuten. Ti potreboval ne bom eh, dveh minut, kaj ti, ti podatki so bili tako zelo očitni in jasni. Ne verjamem, da bi potrebovali licence za uh, vlakovodje in uh, tehnične poglede za zaščito pred hrupom. Tega ne smemo problematizirati na ta način. Politika mora biti dovolj odgovorna, da vse te stvari ostanejo del enote. Po drugi strani pa so določene izjave uh, pretirane, če bi rekli, da bi imeli sedaj v tunelu določen drug pravni. Um, pravni eh, režim, da bi to lahko privedlo do smrti. Mislim, da moramo tukaj ostati realni in da tukaj ne politiziramo eh, do te mere. Obstati mora enaka realna rešitev, zato smo odgovorni na obeh stranih, tako britanske kot evropske. In v tej smeri bomo tudi delovali in se pogajali. Hvala, gospod Piper. Kolega Spredaj. Tudi jaz se zahvaljujem. Mislim, da je problematika primerljiva z problematiko na cestnem eh, prometu. Eh, torej, vsekakor bo to pomenilo določene nove predpogoje za carinjenje in za tehnične vidike. Eh, če boste imeli kakšne predloge za reševanje teh težav, vam bomo zelo hvaležni, sicer pa bomo morali mi nekaj pripraviti. Vsekakor pa ostaja naše mnenje, da se bomo morali pogajati o vsem kot o celoti in o tem se bo pogajal naš glavni pogajalec, gospod Barnje. Pa še nek vidik, ki je dostaj ostal nenagovorjen, namreč um, številne ure in mesece, ki eh, smo jih porabili za evropska omrežja. Imamo koridor, ki povezuje Združeno kraljestvo z eh, celino, eh, torej ta eh, srednji morski koridor. In če tukaj pogledamo železniški promet, vidimo od Kaleja do Ura, Birminghama, poteka vse do Edinburgh in Glasgowa. Imamo potem še dve meji oziroma dve odcepitvi na Eddington in Flankston. Torej, to smo potrdili in tega ne bomo spreminjali do leta 2030. Se te eh, mreže smo že načrtovali, verjetno jih bomo še eh, načrtovali. Vsekakor pa tukaj potrebujemo rešitev. Britanska vlada se mora tukaj premakniti, če želi, da bi se te prednosti, ki smo jih oblikovali v preteklih letih, resnično udejanile, kajti sicer mislim, da bo vse to postalo težko. Hvala, kolega. Sedaj pa kolegica Foster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 Najlepša hvala in mislim, da so to znova zelo dobrodošle informacije. Lepo, da so paneli, panelisti prišli, kajti, kot smo rekli, včasih dobimo določene delčke informacije, ko se sestanemo z vami, ampak mislim, da mora to vedno poteko, potekati v javni domeni. Vsekakor se želim uh, navezati na gospoda Ertogo, na tre, uh, transevropska omrežja. Prejšnji teden sem se uh, sestala z nekom, uh, eh, z predstavniki, te, uh, ki so pri tem pristojni, gotovo tudi gospod Ertok. In vsekakor mora to ostati na dnevnem redu, kajti to je bistvenega pomena za obe strani. Kar zadeva vzajemno priznamanje licenc, mislim, da veste, da smo veliko teh tem že pokrili na prejšnjem panelu in tukaj od, eh, pač. Ponavljam to, kar je bilo tam rečeno. In vsekakor jaz nisem dobila nobenih um, informacij, da se to ne bi zagotovilo z britanske strani, pa tudi socialna pravila ne bi ostala ne, uh, spremenjena. Kar zadeva Eurotunel, sodelujem pri odboru, ki in pravzaprav uh, v železniškem prometu. Uh, uh, sem najbolj doma, ampak Eurostar mi je res pri srcu in poskrbela bom uh, kas, in storila vse, kar je v moji moči, da bo Eurostar obstal vsaj z potniškega vidika. To je odličen projekt. Uh, vem, da veliko osebja živi v Londonu in veliko krat se z njimi pogovarjam, tudi jutri se vračam v London in bom tudi znova govorila z njimi. Mislim, da gre za izvrstno železnico. Ne na zadnje zato, ker je pokojna uh, Margaret Thatcher ob Brit, uh, francoski vladi dejansko po, uh, prisilila, da se je ta projekt uh, izpeljal, ki nas povezuje. Kar zadeva pa tovor, ki poteka preko tunela, tukaj seveda ne morete določenega tovora dati na uh, letala, ostati mora na vlakih in tudi na uh, ladijskem prometu. Tako da hvala, da ste izpostavili te teme in tisti, ki dejansko si želimo dobrega uh, in um, tekočega izhoda uh, iz te situacije, širimo te informacije in vsekakor priporočamo, da se tudi vi še naprej udeležujete vseh relevantnih ravni. Mi v odboru za promet pa bomo poskrbeli, da bomo tukaj imeli krepak nadzor nad vsem, kar se dogaja. Hvala, gospod Teličke, naslednji. Hvala, gospa predsednica in najlepša hvala za vaše predstavitve. Ne morem se opreti temu, da ne bi začel z domnevo, da nekoliko popuščamo pri kakovostnem odnosu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Zdi se nam samoumevno, da notranji trg ni opcija, seveda ni opcija. Mislim, da bi bilo potrebno velikega, veliko političnega poguma, da bi se to. Uh, reklo, ampak mislim, da s tem pravzaprav zanemarjamo potem še carinsko unijo. O tem bi bilo vredno več govoriti. Tudi eh, kljub temu obstajajo načini, da ostanemo pri tem, da da se eh, posledice zmanjšajo. Če tudi upeljamo eh, novo tehnologijo, če tudi se eh, stori vse, kar je v naši moči in če tudi seveda bo prišlo do določene mere protekcionizma na obeh straneh. Torej, pozivam pri naši interakciji z poslovnim svetom, da res je morda škoda, da podjetja pred razpravo o brexitu niso bila glasnejša, ampak vedno je to težko. Ampak eh, ne morem se opreti, da ne bi podal tega komentarja. Mislim torej, da ni prav, da se tukaj odpovedujemo povezavi med uh, nami in carinsko unijo. Uh, cenim to, struktur, to strukturo, ki ste jo upeljali in prikazali in ki ste sledili potem drugi, ampak seveda je vaš pregled bil posloven, hkrati pa ste izpostavili tudi vprašanje zaposlenih delavcev in poslovnežev. Številke, ki ste jih omenjali, kažejo, da je status teh ljudi resnično pomembno urediti. Obe strani priznavata pomembnost tega vprašanja. Kljub temu pa menim, da se včasih podcenjuje to, da obstaja tudi močna gospodarska razsežnost, ki podpira trdne odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Torej, pravzaprav niti nimam vprašanja, kaj ti zastavil sem ga že v prejšnjem krogu, pa nisem dobil odgovora na en. Ampak kakšne so povratne informacije, ki jih vi dobite, ko se pogovarjate s političnimi predstavniki tako v Londonu kot v Evropi? Kaj ti seveda razumem, da politično nekaj nek ni izvedljivo, ne morem pa razumeti, zakaj vprašanje carinske unije plus minus ni. Uh, predmet resnega razmisleka. Kakšne so vaše informacije, povratne informacije? Kajti, če je neka oseba polintelektualna, to težko razume. Jaz tega pač ne morem do, dojeti. In seveda ni treba povdarjati, da ujemljamo vse na znanje, kar ste nam povedali. To eh, je vsekakor ena od naših prednostnih eh, tem, o katerih razmišljamo, ampak mislim, da tisti, ki so na obeh straneh kanala manj um, informirani in morda manj in, uh, intelektualni. Uh, tudi tisti bi morali sodelovati pri treh razpravah, kajti včasih se mi zdi, da gre za razprave med gluhimi. Gospod Kramer, izvolite. Hvala lepa za, ta, za te prispevke. Tudi mene seveda zanima ta način razprave. Imamo že torej določene ureditve z Norveško in Švico. Mene zanima sedaj, kakšna je razprava znotraj vaših organizacij. Kakšno je položaj Britancev? Ali pravijo, ja, smo zadovoljni, če smo se tako odločili, ampak ja, morda pa lahko se. Uh, uredimo, uredimo položaj, tako kot ga imajo švicari in norvežani, ki pa za to nekaj plačujejo. Torej, mene zanima, kakšne so stališča, ki se izražajo znotraj vaših organizacij. In, ne nazadnje, ali morda ne razmišljate tudi o tem, da bi v zadnjih desetih ali petnajstih uh, v letih bolj eh, govorili o evropskih vrednotah, kajti v zadnjih 20-30 let se je v Veliki Britaniji zgolj um, kritiziralo Evropsko unijo ali ni potem uh, nepresenetljivo, da se je situacija išla, kot se je išla in kaj vi menite o evropskih vrednotah. Hvala lepa, gospod Kramer. Sedaj pa gledam naše goste. Prosim, da pr za prvi niz odgovorov kaj ti tu gre vedno za ta vprašanja, kakšne so vaši predlogi, ste jih predstavili različnim britanskim, francoskim predstavnikom glede posledic, kaj bo to pomenilo za Evropo, Združeno kraljestvo, ali danes preučujete takšna vprašanja, se strinjate, da no, kot ste rekli, naj bi imeli prehodni dogovor, ampak Gospod Telička je imel vprašanje tudi o reakcijah tek politik glede na vaše zahteve. Ponavljam, ampak mislim, da gre za nujna vprašanja. Kolegica Wright, dve minuti, prosim. Thank you very much and thank you. Najlepša hvala in hvala za vprašanja. Nekaj vidiko bom uh, izpostavila, torej najprej koridor je ten. Uh, pozdravljamo določene investicije v naše koledarje, na Itonrutu, Felixonu. Vsak četrti kontejner z pristanišča v Britaniji potem potuje po železnici, kar ima zelo pomemben okoljski učinek. To pozdravljamo in preučujemo možnosti, kako bi lahko še naprej uh, ostali zavezani koridorju Severno morje, uh, Sredozemlje. To, um, te razprave potekajo in kasneje bom povedala vam lahko kaj več o tem. Kar zadeva uh, povratne informacije, zelo dobro sodelujemo z Ministrstvom za promet v Združenem kraljestvu, z njimi smo v trajnem dialogu in dejansko so bili zelo odprti za naše predloge in rešitve. Tako da upam, da vas s tem lahko do neke mere pomirimo in tudi uh, s tem, da se železniški promet upošteva in da določeni specifični vidiki bodo, po mojem, tudi predmet pogajanj. Seveda obstajajo pogajanja na visoki ravni, še zlasti tisto, kar naj bi bilo uh, prvi meri rešeno v prvi fazi. Dobivamo pa pozitivni feedback na naše predstavitve. Zelo močno pa se moramo osredotočiti na to, da bi našli uh, rešitve. Mislim, da uh, je odziv na to najboljši. Seveda pa je za pripravo rešitev potrebnega nekaj časa. Pripravljamo rešitve za to, kakšno bi lahko bilo eh, življenje zunaj carinske unije ali potrebujemo dodatno infrastrukturo ali lahko železnica zagotavlja notranje rešitve, torej rešitve rešitve notranjega carinjenja, da ne bi prišlo do motenj na mejah samih, tako da dejansko uh, iščemo te rešitve in k temu smo zavizani. Hvala. Najprej bom eh. želel govoriti na. Najprej bom se odgovoril gospodu Piperju glede priznavanja. Ne govorimo zgolj o priznavanju licenc in certifikatov, pa tudi potrditev o varnosti z vidika Združenega kraljestva. Pravzaprav je situacija obratna in sicer imam veliko upanja, da bo britanska vlada priznala tehnologijo in opremo, ki se bo bo premikala preko kanala v Združeno kraljestvo, ampak bojimo se pa, da druga stran eh, tega ne bo sprejela in to bo stvarilo velike težave, tako z vedika varnostnih certifikatov za podjetja, z vedika eh, dovoljen za vozil, eh, potem tudi dovoljen za voznike. In tukaj je treba narediti premik. In s tem prehajam na drugo točko, ali smo v stiku s politiki. Seveda imamo stik z ekipo gospoda Barnaša. Korneja, ampak to, kaj, kar slišimo, je, da naj bomo pripravljeni tudi za možnost uh, najhujšega, torej da, da se ne bo nič rešilo, torej da ne bomo imeli. Um, lahko, da moramo biti pripravljeni, da se eh, dovoljenja, naša dovoljenja ne bodo priznavala in da moramo biti pripravljeni na možnost, da bodo vozniki potrebovali dve dovoljenje in podobno. In potem glede na to, kar je Lora že povedala, seveda lahko sodelujemo z ostalimi in tukaj javno in tudi na spletu uh, objavljamo, da mi imamo določene veščine za doseganje rešitev in resnično upam, da bomo do njih potem ob koncu tudi prišli. Hvala, gospod Brunel. Ja. Eh. Za eurotunel imamo tu dve temeljni prioriteti. Najprej železniška varnost in pretok prometa. Glede varnosti lahko rečem, da imamo tu največ prometa na svetu. Imamo 400-500 tisoč na eh, dan, tu imamo toliko potnikov na dan, da bi lahko zapolnili kar nekaj letal in potem imamo 200 tisoč ton in toliko prevoženih kilometrov. Zato bi res rad ustrajal tem, da bi lahko šli do Foxtona, da bi lahko zaščitili železniško varnost v tunelu in tudi vse ljudi. Glede pretoka, seveda vse, kar zadeva pretok, vidimo, da imamo sedaj najsodobnejše možnosti ščitenja potnikov, potem imamo tudi carinjenje, imamo informacijsko orodje, ki mora biti najboljše. Ne moremo si predstavljati carinskega nadzora med Evropo in Britanijo, da bi to trajalo več pri tovrnjaku, kot pa da bi carinili kitajski zabojniki pride Evropsko pristanišče. Smo na njihnih stikih z našimi organi, s francosko, britansko vlado, o teh carinskih vprašanjih se pogovarjamo. Gre za zelo pomembne vidike, da imamo orodje, ki delujejo, zato moramo poznati tudi naravo težav. In potrebujemo novo carinsko uredbo, takoj, ko se bo dalo. Slišali smo, da imamo tudi prehajanje, ampak vsi poznamo težave. Na vseh področjih gre za izjemno velike izzive. Posledično bomo tu imeli tudi obdobje prilagajanja. Sveda bo za to potreben čas, da bi lahko tu šli na avtomatsko carinjenje. To je paradoks, bi rekel. Če mi date nekaj sekund po dveh minutih, gre za evropski pravni red. Vsi tu smo odgovorni, to moramo zaščititi. In ne moremo si predstavljati, da bi prav k malu, ko bomo imeli avtonomna vezila, ki bodo sama šla na šatel, da bi potem imeli še eh, birokracijo, dokumente za takšna vozila, ki bodo električna in avtonomna. Torej, to so izzivi, mislim, da še nismo dovolj vsega upoštevali, da moramo prejeti iz teorije na prakso na najbolj pragmatičen način. Hvala. Hvala. Hvala. Ponovno odpiram razpravo. Kolega Bar, minuta. Rezi minuta. Prosim. Si. Ja, hvala lepa. Dve vprašanje bi imel eno za gospoda Lohmana. Prvo, kar zadeva priznavanje in homoligacije za pa tudi čezmejne tehnične specifikacije. Ali na Britaniji britanski strani že imamo sogovornika in ali že te, eh, tečajo pripravljalna dela ali pa se bo po določenem obdobju začelo z novimi pogajanji. Vem, kako je bilo pri Švici, vem, da je potem prišlo do novih pogajanj. To je, to je moje prvo vprašanje, potem pa še drugo vprašanje z gospoda Buloja. Euh, Gospod Gino, omenjali ste kaj bi se zgodilo, če bi ogrozili sedajni sistem, da bi s tem imeli več težav za Evropo kot za Veliko Britanijo, ste rekli. Ampak kaj to pomeni, natančno me zanima. Mislim, da to pomeni, da bi morali na naši strani vplivati na pogajalce. Ne vem, to je vendarle predvsej občutljiva tema. Hvala, gospod Bar. Kolega Demonte. Kolegica. Mm, Hvala lepa. Slišali smo, kakšna so tveganja brexita za kakovost storitev, pa tudi za kakovost naložb, za carinske agencije zaradi velike negotovosti, ki nastaja. Torej me zanima, kaj menite, da lahko storimo pri obladovanju tveh teh tveganj za naložbe tako v storitve, kot tudi v izgradnjo infrastrukture. Moje druge vprašanje. Slišali smo o proračunskih rezih. Drugi kolegi so tudi omenjali tudi morebitni učinek Brexita na čezmejne projekte. Rada bi slišala, ali bo Združeno kraljestvo ne le prihodna trgovinska partnerica, ampak tudi prihodna partnerica pri tovrstnih projektih v Evropski uniji. Kolega Rike, Ja, hvala. Zaradi velike medrosti Velike Britanije ne gre za iste težave pri prevozu ljudi in blaga. Tako kot v Schengnu gre za drugačen nadzor nad osebami in proizvodi. Potem pa avtobusi. Kaj pa prevoz oseb po cestah? Tudi o tem smo se prej pogovarjali. Mislim, da imamo zmogljivosti, agenciji, na nacionalni ravni in evropskih regulatorjev, ki bi omogočili, da bi železnice obravnali poseben način. Jaz imam vprašanje glede različne narave prevoza po cesti in železnicah. Lahko imamo fizično naravo, upravitelje, občano gre za velike javne organizme, potem imamo same infrastrukture kako je s tem, ali ne bi bilo lažje doseči dogovora glede delovanja obeh evropskih sistemov in ali ne bo Brexit prinesel več modalnih prednosti Združenemu kraljestvu pri železnicah v primerjavi s cestami, upam, da ste me razumeli. In potem glede evrotunela sprašuje kolega Gnuja, kako bo Brexit ogrozil mednarodni statut oziroma status, zakonit status vašega eurotunela. Hvala, gospod Riki. Kolega Werner, kum pozdravljen, Werner. Binnenmarkt und Zollunion gehören. Notranji trg in carinska unija sta seveda eh, neločljivo povezana in v sodobnem svetu, ko se carine uh, um, nalagajo le za zaščito notranjega gospodarstva. Um, tudi v preteklosti bi je bilo tako, mislim, da bi bile obe strani. Uh, uh, bi, si naredil, bi si s tem prizadejale škodo, če bi to začele znova uvajati. Uh, Vemo, kaj je pripeljal četrti železniški prome, eh, pr, paket, vemo, da tukaj igra prosta konkurenca pomembno vlogo. Ali je to v praksi dejansko se tako izvajalo in ali bo to ostalo pomembna točka tudi v prihodnih pogajanjih, to je moje vprašanje s tem v zvezi. In če si še enkrat pogledamo, eh, gospod Kramer je to prej omenil, kateri sistemi bodo pravzaprav zgled za sodelovanje med Evropo in Združenim kraljestvom? Bo to res Norveška ali bomo pri železnicah se lotili stvari enako kot pri Švici? In e, Združeno kraljestvo je vsekakor neto plačnica za 5,6 milijardami evrov letno, ampak če potem primerjamo bruto in neto, ali gre za prispevek posameznika v višini 89 ali 92 evrov. Pri Norveški so prav tako številke na mizi. Oni plačujejo 78 evrov, ne da bi imeli komisarja, pravico so odločenja in tako naprej. Morda lahko resnično še enkrat razmislimo, kako bo to v prihodnosti funkcioniralo. Merci, Hvala, gospod Kun. Kolegica Anderson. Hvala. Z vidika vprašanj glede javnih storitev, dobro je, da so uradniki pozorni na promet, ampak vsi vemo, da se to na politični ravni nujno ne dogaja. Kakšne so vaše eh, načrti, da boste eskalirali ta vidik, tako da bodo dejansko politiki ustrezno pozornost namenjali eh, prometu? Krasno, da imamo tukaj predstavnike Eurotanela in strinjam se tukaj z gospod Foster. Margaret Thatcher je bila ljubša zamisel za cestni uh, tunel, ne za železniški. Ampak glede na to, da ste vi tukaj z nami, nam lahko poveste, kaj se dogaja z storitvami Deutsche Bana. Kajti Eurostar je krasen, fan, je fantastičen, ampak dobro bi bilo, če bi tudi Deutsche Bahn lahko vozila vlake preko uh, eurotunela. In tisti, ki um, nismo euroskeptiki, uh, pravzaprav smo razočarani, da se je ime spremenilo iz Eurotunnela v GetLink. Torej, želimo slišati, da ste še vedno tako proevropski, kot ste vedno bili. Hvala lepa, kolegica Andersen. Hvala lepa z nama, gospa predsednica, in hvala lepa za vse predstavitve, ki so zelo koristne. Moja vprašanja so namenjena Eurotunnelu. Uh, Glede na carinsko unijo, ki je odprta le članicam EU in glede na to, da se Združeno kraljestvo umika, bo to vplivalo na vaš tovorni promet, kar vas gotovo skrbi. Rad bi, da poveste, kakšen bi lahko bil verjetni vpliv na potniški promet v obeh smerih prek tunela. Hvala, gospod Taylor. Gospod Van de Komp. Gospa predsednica, hvala lepa. Tri vprašanja imam. Prvo je naslednje. Namenjeno je gospe Wright. Bila, bila ste tako prijazna, da ste mi napisali pismo 13. novembra letos in v tem mi pravite, da 41 tisoč državljanov iz 27 držav članic EU deluje v železniškem prometu eh, Velike Britanije. Kako eh, to obravnavate praktično? Kakšni praktični problemi tukaj nastajajo za dovoljenje za prebivanje, za delo s potnimi listi? Na kaj moramo misliti pri tem? Potem drugo vprašanje je namenjeno gospodu Liborju Lohmanu glede prehodnega obdobja pri eh, cestnem prometu sem že vprašal, kako so mu tega lotili. Kakšna je bi bila vaša a, eh, ljubša varijanta, da obstajajo trenutne ureditve do dokončnega preksita? In uh, tukaj še vedno izhajam iz dejstva, da se Brexit ne bo zgodil, naj ponovim, ali pa bi želeli imeti nekaj umestnega, nekaj umestno situacijo, kar bi bilo lahko bolj kompleksno. Morda lahko poveste več nekaj besed o tem. Potem pa še izvršnemu direktorju Eurotunela, ali obstaja nevarnost, da bi mejna kontrola in boj proti terorizmu bila potrebna izkoriščena kot argument za blokacijo prostega pretoka. Ne upam, da zdaj s tem ne bom dal ene nove zamisli Britancem, ampak tukaj moramo biti realni. Dragi kolegi, hvala za različna vprašanja. Veliko vprašanj smo slišali, ja to, kar pravite, sprašujete, kako je z jamstvi, kako je z evropejci, ki delajo v britanskem sektorju, kakšne bodo posledice. Vidimo, kaj se dogaja, stvari ne gredo naprej, tudi ne glede pravic državljano. Potem prehodno obdobje. Kako vi vidite to prehodno obdobje? Če bomo sploh to imeli, če ne, potem to sploh ni ista razprava. Gospod Gunu, mogoče imate odgovor. Slišali smo vprašanje za vas. Kakšni bodo učinki? Kako se bo spremenil status vašega tunela? Potem, kako bo z Brexitom, če bo pravočasen? Če bomo videli tudi stop, kako bo s carino, ali se bo to zgodilo 29. maja polnoči, če bo tako, kaj se bo zgodilo, kako boste vi to sprijeli? To so vprašanje za vas, prosim, če lahko odgovorite, tri minute ima vsak gost, to je bolje, kaj ne, tri minute to je bolj prijetno. Hvala, šest točk sem um, razbrala, ki morda letijo name. Kot prvo, še vedno želimo ostati biti zavezan partner pri Evropske agencije za železnice. Mislimo, da je Britanija koristno prispevala k številnim procesom in specifikacijam, ki so plot dela agencije. Nekaj tega bo podvrženo v pogajanjih glede članstva v agenciji. Na to bo seveda izpogajano na najvišji ravni. Ne glede na to pa bi želeli ohraniti tesno sodelovanje preko sodelovanja v sami agenciji ali pa preko partnerjev ECR. Eh, e Glede 41 tisoč državljanov iz EU27 v železniški industriji eh, se ponašamo s tem, da smo kakovosten eh, delodajalec, ki zaposluje najboljše. Imamo 20 tisoč novih pripravništev in 10 tisoč novih delovnih mest do leta 2027. To pomeni, da potrebujemo najpametnejše in najboljše za ta delo delovna mesta. Dokler ne vemo, kakšna bo ureditev državljanskih pravic, ne morem tukaj napovedovati, kaj se bo zgodilo. Ampak vsekakor potrebujemo tukaj jasen in preprost sistem za vse ravni veščin, kajti ne govorimo samo tukaj o zelo visoko kvalificiranih inženirjih, ki bodo delali na hitrih železnicah. Tukaj potrebujemo tudi kolege z jezikovnimi veščinami in spretnostmi, potem tudi kolege na srednji ravni veščin in torej vse, ki bodo pokrivali celoten razpon industrije. Zato potrebujemo jasen sistem zelo dobro je vedno slišati, da smo neke vrste pionir, kar zadeva četrti že, uh, svežen o uh, železnicah. Naše potniki so se podvojili, tudi rast uh, tovornega prometa je bistveno zrasla in tudi raven zadovoljstva je visoka. In želeli bi še naprej biti zavezani k nekaterim ključnim komponentam četrtega svežna o železnicah in zelo smo podpirali še zlasti delo tega odbora pri tem. Tako da ne predvidevamo, da bi se to zaradi brexita spremenilo. Potem bi se tukaj še navezala na eh, to, kar je povedala gospod Anderson. Ja, eh, javni uradniki so bili odlični in tukaj se jim zahvaljujem za njihovo delo, ampak res je, odvisno je tudi od politikov. Imamo okroglo mizo z ministrov, tako na najvišji ravni, prav tako pa imamo tudi srečanja z uh, drugimi ravnmi, tako da lahko ste prepričani, da se pogovarjamo na vseh ravneh, tako da bi se glas železnic v razpravi slišal. Sodelujemo tudi z drugimi deli prometnega sektorja. Uh, tako da lahko okrepimo naše glasove, kot smo slišali že danes dopolne toliko, tem uh, imamo uh, skupnih uh, tako s cestnim, pa tudi z letalskim in uh, pomorskim prometom. In potem je bila še ena stvar, mislim, ki sem se želela uh, dotakniti in to je zadevalo naložbe v železnice. Ja, videli smo evropska sredstva, ki so bila investirana v, v britanske železnice, vendar pa imamo tudi bistvene uh, zaveze. Uh, za investicije, nacionalne zaveze v, eh, za investicije v infrastrukturo. Več kot 52 milijonov naj bi se investiralo v naslednjih desetih letih, tako da se tega nadejamo. Vemo, da je železnica z vedika načina prevoza eh, v prednosti, tako da si upamo, da bodo tudi evropske želje in aspiracije šle bolj v tej smeri. Hvala, gospod Hokman. Hvala, bom zelo kratek. Nekaj vprašanj je letelo name, kar zadeva naša pogajanja z Združenim kraljestvom, z regulativnimi organi. Tukaj se nanašamo na IRDG e in na druge partnerje na britanski uh, strani, da bo to dejansko ustrezno potekalo, tako da bo prišlo do priznanja certificiranih uh, entitet z ustreznimi po uh, dovoljeni. Torej, mislim, da bo to na britanski strani zagotovljeno, bolj me skrbi druga stran. In tukaj se hočem odzvati na mnenje gospoda Rikeja. Ja, potrebujemo nek sporazum, ki bo pokril vse načine kopenskega prometa in ki bo dejansko celovit. Uh, um, Uh, celovito urejo zadeve po, uh, bre, po brexitu. Kar zadeva gospoda Fandarkapa, dejansko je za, naš, za nas prehodno obdobje eh, namenjeno temu, da se status quo obdrži čim dlje ali pa celo še po brexitu, kajti to bi bilo idealno. To bi potem lahko pre, preusmerili v nekaj, kar bi lahko poimenovali sporazum o celinskem eh, prometu oziroma kopenskem prometu med EU in Združenim kraljestvom. Potem je bilo še tukaj vprašanje, kakšna bo prihodnost eh, carine z vidika novih postopkov. Torej, že zdaj moramo spreminjati naše procese in jih preoblikovati, kajti eh, prenesti moramo vse papirnate deklaracije v elektronsko obliko, prilagoditi se moramo NCTS to, ne, e, e, to ni CETS, ampak NCTS. Torej, pred nami je veliko dela z vidika prilagoditve sistema, kar znova velja za obe strani, tako za Združeno kraljestvo kot za kontinentalno e, Evropo. Če se bo treba to uporabljati, potem je dobro, da imamo, ampak ni pa potrebno, da upeljujemo še tretji sistem. Torej, z, uh, zdi se nam, da lahko ta obstoječi sistem o, še naprej uporabljamo za obnovih stranih. Oui. Hvala, sedaj pa še gospod Gunu. Ja, slišali smo, Združeno kraljestvo nikoli ni bilo v Šengnu, Velika Britanija ne, tu imamo tudi veliko nadzora avtobusov, pri Eurotunelu imamo tudi za njih posebno pot, tako da je včasih to drugače urejeno kot druge. Glede železnic, je odgovor enostaven. Interoperabilnost je pomembna. Če imamo Eurostar, da bi šli iz Frankfurta v London, potem moramo tu imeti sopovezanost. Evropa mora tu delati pozitivno, treba je ohraniti to vizijo, interoperabilnost preko koridorja in to morate vse do Velike Britanije. To, da bo Eurostar sedaj odprl povezavo med Londonom in Amsterdamom, prihodnje leto, to je zelo dober signal. To pomeni, da bomo zemljepisno ohranili Veliko Britanijo v Evropi, tako kot gospodarsko. Potem izmenjava blaga, tunel pod Rokavskim prelivom je pomemben. Tu gre za soodvisnost ekonomij, kot sem skušal podariti in kot sem želel risati z dvema primeroma. Vsa vozila v Združenem kraljestvu so zgrajena z nemškimi kosi in gredo preko eurotunela. Gre za tisoče delovnih mest v Nemčiji, ki so zadevna, če ne bo dovolj pretoka. Potem drugi primer. Škotski losos. Vsi ga jemo. 95 odstotkov tega lososa pride preko tunela, preko prvega evropskega pristanišča, zato da se razkosa, da se potem prodaja naprej v Veliki Britaniji in tu gre tudi za prevoz po tunelu. Vse se lahko razvije, seveda, ampak gospodarstva so želela najti najboljši možni sistem, da bi lahko to upoštevali zahteve prebivalstva in to je naša odgovornost, da to zaščitimo. Potem bolj nasplošno, glede teroristov, to je zelo boleča tema, tudi to smo slišali gre za velike bojazni za tunel. Mi seveda sodelujemo z organi na najvišji ravni državah. Strokovnjaki pravijo, da ko je bil tunel zasnovan, smo imeli v Londonu tudi vojno Ire, vsak teden je prihajalo do eksplozij, torej ta značaj je bil že vključen takrat, kajti že takrat smo imeli podobne grožnje. In opremljeni smo tudi za odkrivanje. Gre za znatno orodja, ki jih imamo, kajti to smo storili, da bi olajšali tudi železniški prevoz, tudi sami imamo skener na začetku tunela, imamo potem celovit sken vseh vozil. Tako da res imamo najboljša sredstva, da bi se borili tudi proti takšnim grožnjem. In potem še nekaj minoskopine, tunel pod Rokavskim prelivom. Eurotunel bo stal Eurotunel. Ta znamka je izjemno pomembna in tako kot Coca-Cola ne bomo na to pozabili. To je zelo pomembno za Evropo. In eh, tu je zelo pomembno upoštevati glavno podjetje, sedež. 75 odstotkov vlagateljev v ta tunel je tujcev. Gre za cel svet tujcev, vlagateljev, gre za ZDA, Kitajsko, imamo azijske države, Avstralijo. In presenečen sem, ko vidim, da Avstralija bolj razume te težave v tem tunelu kot v nekaterih evropskih državah. Torej, ščititi se moramo pred morebitnimi negativnimi posledicami Brexita. Na mednarodni ravni moramo ščititi glavni sedež podjetja, kajti gre za svetovne vlagatelje in potrebujemo elektronsko sopovezavo, mi bomo tudi energetsko povezani s tem, to se imenuje Eliklink in zato imamo po eni strani Eurotunel, po drugi strani Eliklink, torej še vedno želimo povezovati Veliko Britanijo s celinsko Evropo z Gitlinkom. Dragi kolegi, mislim, da lahko sedaj res zaploskamo zelo na glas vsem našim gostom. slišali smo zelo kakovostne prispevke. Res prisrčna hvala, ker ste si vzeli čas za nas, ker ste ostali z nami, kajti vrata tega odbora so za vas odprta. To je šele začetek, ni veliko odborov, ki se pogovarjajo o tem, mi pa smo že začeli v tem sektorju in seveda vas bomo tudi spremljali. Kaj lahko vendarle rečemo, le minutka? Ugotavljamo več različnih stvari. Danes smo to videli pri Brexitu, v železniškem sektorju, cestnem sektorju. Slišimo kar nekaj občutkov o bojazni, negotovosti. To ste omenjali. Potem smo slišali, da imamo dve kopenske meje. Imamo Jersko, ja, imamo pa tudi tunel pod Rukavskim prelivom. Vsakeč slišimo ta vprašanja glede upravne obremenitve, glede carinskih tarif, glede koncesij in to bo srčjo agende prihodnih pogajanjih. Seveda pa moramo najprej zaključiti prvi krok pogajanj. Počakati moramo na konec prvih razprav, v prvem krogu pogajanj, da bi potem to obravnavali. Prisrčna hvala, dragi kolegi. Čakam vas popovdne ob treh nadaljujemo z drugimi aventurami, zlasti glede svežnja mobilnosti. Vidimo se popovdne, dobrtek želim vsem skupaj.